Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seat? Dobro jutro, gospe in gospodje, prosim, če se posedete, tako da lahko začnemo z dopoldansko sejo odbora regij. Thank you very much. Hvala lepa. We begin our ... Začeli bomo z naslednjo točko dnevnega reda za 24. 25. januar in sicer gre za poročilo, ki ga je pripravil odbor uh, Ekon, Ekonomski, e, Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik letni pregled rasti za leto 2018. Evropski semester je uh, letni cikl koordinacije na področju gospodarske in eh, davčne politike in eh, omogoči državam članicam, da razpravljajo o svojih gospodarskih in proračunskih načrtih in da pregledamo tudi napredek In sicer imamo dva, eh, dve poročili, enega eh, pomladi in enega jeseni. Eh, pomladansko poročilo se nanaša na letni pregled rasti za leto, ki prihaja in temelji na poročilu in na sklepih sveta. Odbor sedaj pripravlja pomladansko poročilo, poročilo za 2018 eh, in eh, ti podatki eh, so, prihajajo iz poročila komisije, ki je bilo objavljeno 22. novembra lani. Odbor uh, je prosil uh, predsedojočo, torej mene, da pripravi poročilo. In to poročilo bom danes predstavila. Uh, Eh, glede na časovnico odbora Ekon moramo o poročilu glasovati eh, februarja in zato predlagam kratek rok za vlogo amandmajev. In sicer eh, konec delovnega dne 30. januarja, prihodni torek svoje, svoj snutek mnenja bom predstavila in na to bomo razpravljali s poročevalci v Senci in s člani odbora Regi. Bom nadaljevala v bolgarščini. Уважаеми дами и господа, за поредна година имам удоволствието да представя... Господин господе, велико задоволство ми е да лахко še enkrat predstavim stališče našega odbora za enega najpomembnejših elementov v evropskem semestru. V mnenju se opozarja na to, da evropsko gospodarstvo kaže znake ogrevanja, okrevanja, oprostite, presposobnost je padla na nižjo raven pred krizo. Moramo pa povedati, da okrevanje ni enako po vseh državah in tudi stopna brezposelnosti je v nekaterih regijah Evrope še vedno veliko previsoka, še prav posebno med mladimi. Pri tem izpostavljamo, da moramo spodbujati konvergenco in vključevanje glede na pozitivno dinamiko, ki se sedaj kaže po začetem okrevanju. Pozdravljamo poenostavitev priporočil za posamezne države. Nas pa skrbi, da izvajanje teh priporočil ni enotno. Zato pozivamo komisijo in države članice k tesnemu sodelovanju, zato da bi bolje usklejevali proces in izvajali strukturne reforme ter spodbojali investicije v državah članicah. V mnenju v imenu našega odbora, izpostavljamo pomen kohezijske politike pri procesu ukrevanja evropske ekonomije. Ta politika je glavna naložbena politika v Evropi. Mnenja smo, da bi morali povezavo z evropskim semestrom poglobiti, zato da bi učinek multiplikacije kohezijske politike zvišali. Prav tako izpostavljamo, da je potrebno sredstva EFSI nameniti hitreje, ker je to najpomembnejša podpora za strukturne reforme in za naložbeno politiko posameznih držav. Pozivamo države članice, da bi razvili odločne strukture usklajevanja, zato da bi ta sredstva lahko bolj učinkovito uporabljali. pozdravljamo, da smo podaljšali življenjsko dobo IFC-a do 2020. To bo vodilo k spodbojanju naložb, pa tudi sinergije in dopolnjevanje med različnimi skladi in instrumenti. Pozdravljamo tudi logo programa za strukturne reforme za specifične ukrepe, tako da bo državam članicam možno pomagati pri izvajanju strukturnih reform. Prav tako vidimo pomen strukturnih reform na vseh ravneh in prav tako odstranjevanje birokratskih ovir. In to zato, da bodo okvirni pogoji za podjetja in naložbe boljši. To je torej kratka predstavitev našega mnenja. Sedaj pa se že veselim vaših prispevkov, prispevkov poročevalcev v senci. Želimo pripraviti dobro mnenje. Sedaj pa dajem besedo gospodu Polčaku, poročevalcu v senci. Izvolite. Eh, slova, ja bi se vyjadril eh, krátce k vašemu stanovisku. Hvala lepa. Na kratko, kar se tiče vašega mnenja. Najprej bi rad izpostavil, da ste na kratko opisali vse prednostne naloge, ki so povezane z evropskim semestrom. Rad bi predlagal manjše spremembe. To je povezano s tem, kar ste v svojem prispevku vodoma že dejali, gre za brezposelnost in za vlogo sklada EFSI. Najprej, kar se tiče sklada EFSI, potrebno si je ogledati ne ravnovesje, o katerem je govora v zadnjem poročilu. Gre za neravnovesje med 15-terico in 13-terico, torej novejšimi državami članicami razmerje je bilo 91 proti 9 odstotkov, v prid EU 15. Moramo preveriti, kakšno bo to razmerje letos. To je ena temeljnih sprememb. Druga pa zadeva brezposelnost. Zelo sem vesel, da ste spregovorili o brezposobnosti med mladimi, ampak brezposobnost ima globake vzroke in je tesno povezana s kohezijsko politiko. Zato bi rad pripravil osnutek, kjer bi na kratko si ogledali vlogo strukturne brezposobnosti glede na evropski semester. Tukaj gre za dve najpomembnejši temi, ki bi jo rad dodal mnenje je dobro. In to je edino, kar bi dodal. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Pirinski ima besedo. Благодаря ви, госпожо председател. Таз годишния преглед. Хвала липа, председница. Летошнее поручило расти за лето 2018 in mnenje našega odbora v povezavi s poročilom odbora Ekon. Sta nekaj, kar pridobiva na teži z nekega drugega vidika. V zadnjih dneh smo priča vznemirljivim ugotovitvam. Zakaj gre? gre za razvoj globalne in evropske ekonomije. Včeraj v Davosu so vodilni evropski politiki svoje vznemirjanje že izrazili, kar se tiče razvoja evropskega gospodarstva. S tem razvojem se socialne in ekonomske razlike večajo. Naše politike je potrebno ustrezno spremeniti, o njih razmisliti. Ne bom šel v podrobnosti. Mislim, da je vaše mnenje dobra podlaga za nadaljnje delo, za razvoj predlogov, tudi za razvoj tega mnenja. Da bomo torej kakovostnimi predlogi še kaj dopolnili. Tudi, naprimer, mešanica politik, sodelovanje politike. Do zdaj se nam je zdelo prav, da imamo ustrezno mešanico gospodarskih, političnih in socialnih odločitev. In sicer zato, da bi rast pospešili. na ta način, pa teh globljih strukturnih težav še ne moremo prebroditi. Take spremembe ne zadoščajo. Ta začarani trikotnik mora biti obogaten z novimi smernicami in načeli tudi iz eh, socialnega eh, stebra, ki vedno bolj pridobiva na pomembnosti. Naložbeno politiko je tudi potrebno postaviti na nove temelje. Seveda, tudi vi veste, da je v poročilu Ekon izražen pomislek o javnih naložbah, ki še vedno padajo. tem se otežkoča zagotavljanje javnih storitev na regionalni ravni. Kaj to pomeni? To pomeni, da prihaja do družbenega izključevanja posameznih skupin prebivalstva. Mnenje našega odbora lahko tudi pove kaj več o tem. Omenjate tudi program za podporo strukturnim reformam. Gotovo je to pomemben program. Ta program pa se mora osredotočati na določene prednostne naloge. Predvsem na boljšo izrabo strukturnih in naložbenih skladov. To je smisel tega programa. Strukturne reforme, kot vsi vemo, se lahko tolmačijo na različne načine. Čeprav posebno pa si želimo premostitve težav z dobro absorpcijo sredstev iz skladov, ki jih imamo na voljo. Glavni naložbeni instrument bo tudi nova naložbena politika. Torej sklep, ki je naletel na odziv tudi v javnosti. Govorili smo o določeni instrumenti, ki smo uporabljali, sedaj pa se moramo posvetiti kakovosti. Hvala lepa, gospod Pirinski. Sedaj pa dajem besedo gospodu Omeržeju. Gospa predsedojoča, hvala lepa. Hvala, da ste izpostavili vprašanje brezposobnosti mladih. To je dejansko zelo pomembno uh, vprašanje v mnogih um, manj razvitih uh, regijah v Evropi. In uh, kljub um, uh, gospodarski rasti v Evropi, ta tendenca še vedno ostaja nespremenjena v regijah. Pozdravljam evropski semester za sklejevanje ekonomskih politik in eh, priporočila. Uh, ampak eh, glede vaših zaključkov se ne strinjamo povsem. Po našem mnenju to ni del regionalne politike. Ta priporočila po državah in strukturne reforme uh, izkrivljajo regionalno politiko. Prav tako smo prepričani tudi v to, da uh, te eh, strukturne reforme in pa varčevalni ukrepi krivi za degradacijo eh, socialne in gospodarske situacije v Evropi. Pripričani smo tudi, da ne gre ponavljati napak iz preteklosti, kar pomeni, da se vsebinsko ne strinjava glede te točke, sicer pa se strinjamo. Hvala lepa. Vidim gospoda Škrleca, gospod Rope. Se želite izraziti v imenu skupine? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Samo nekaj idej. Vaši predlogi se nanašajo na glavna področja in danes mislim, da se lahko malce sprostimo, gospodarstvo, se izboljšuje, ampak ne dovolj hitro. Rast tudi eh, ne kompenzira v celoti posledic krize iz leta 2008. To je žalostno dejstvo. V mnogih državah eh, ljudje še vedno trpijo za posledicami te krize, njihovi dohodki so nizki, ampak tudi nekaj pozitivnih premikov lahko opazimo. Kohezijska politika mora prispevati k razvoju lokalnih, regionalnih eh, gospodarstev. Kohezijska politika je zelo pogosto usmerjena v infrastrukturne projekte, naprimer. To je že pomembno, ampak morali bi namenjati ta sredstva regijam in regije bi morale uh, imeti možnost, da izkoristijo uh, možnosti regionalne politike na bolj eh, prožen način. Eh, to bi lahko vodilo v izboljšanje situacije v mnogih regijah eh, in v financiranje regionalnih projektov. Kohezijska politika je instrument, ki naj bi podpiral lokalne pobude in omogočal tudi določeno mero prožnosti. In še nekaj bi lahko uporabili. In sicer vemo, da države članice kupujejo več kot polovico energetskih virov iz tretjih držav. To predstavlja znesek 400 milijard letno. Lahko bi razmislili o tem, kako bi eh, to energijo eh, proizvajali sami, eh, kako bi to lahko storili z lokalnimi viri. ko kupujemo energetske vire uh, drugot, uh, s tem prispevamo k uh, gospodarstvu teh tretjih držav. In te države, ki prodajo energetske vire Evropske unije, teh dohodkov ne uporabljajo na prijateljski način. Vemo, da se marsikaj dogaja. Prav tako moramo razmišljati o krožnem gospodarstvu, ki bi prav tako lahko predstavljal korisno orodje za nas, zlasti na področju razvoja najbolj nerazvitih regij. Zelo pogosto lahko vidimo, da so večja mesta eh, v bolj ugodni situaciji, In eh, če si pogledam svojo državo, Litvo, potem vidimo, da eh, je eh, življenski standard trikrat višji v prestolnici kot na podeželju. Morali bi spodbujati države članice, da odpravljajo te razlike med prestolnicami in regijami. To bi lahko tudi prispevalo k našej splošni, splošnemu ravnotežju med podeželjem in prestolnicami. Prav tako eh, na ta način ljudje tudi ne bi zapuščali svojih držav in eh, iskali boljšega življenja drugot. Morali bi eh, razpravljati tudi o davčnih sistemih različnih držav članic. Ti sistemi niso enaki, izkrivljajo situacijo v državah članicah, eh, predvsej eh, neskladnosti opažamo. Nekatere države članice poskušajo privabiti eh, podjetja z nizkimi davki. In na ta način nekatere države izgubljajo v tej uh, tekmi in uh, s tem tudi prebivalci te države. Uh, ne smemo pozabiti na davke, to mora biti del eh, naše agende, to je za nas zelo pomembno. Hvala lepa, ne vidim nobenega drugega člana odbora regije, ki bi želel besedo. Dajem besedo zastopnici Evropske komisije, gospa Vakova. Izvolite. Uh, yes, I... Hvala lepa, zahvaljujem se vam za to mnenje. Mislim, da gre uh, v smer, ki, za katero vemo, da je koristna. Rada bi se odzvala na to, kar je povedal en od poročevalcev v Senci v zvezi z, eh, s tem, da naj bi eh, priporočila izkrivljala politiko. To, s tem se ne morem strinjati. Priporočila namreč predstavljajo te pomembne usmeritve za države eh, in ta priporočila eh, imajo kot glavni cilj, da omogočijo državam članicam, da se eh, ta sredstva uh, resnično eh, ustrezno uporabijo v državah in da imajo eh, učinke, ki eh, si jih želimo. Res je, da so ta priporočila splošne narave, so tudi zelo dolgoročne, dolgoročne narave in omogočajo državam, da lahko delujejo na način, ki bo koristen za državljane. Naj povem, da so eh, strukturni skladi zelo usklajeni z vsem tem, tudi z um, ex ante uh, pogojevanjem in to je omogočilo v uh, precej, uh, precejšnjem številu držav, uh, to, da, se je, lah, da so se lahko ustrezno prilagodile. In te eksante pogoji so bili uh, pogosto um, uresničeni preden so se začeli uh, izvrševati programi, kar je tudi omogočilo bolj uh, učinkovito uporabo sredstev. Z drugimi besedami, uh, Na ta način uh, so lahko države članice pripravile teren za naložbe in na ta način uh, dobiček uh, ostaja tudi ustrezno izkoriščen in ponovno um, uh, investiran, namesto da bi izpuhtel o tem lahko še razpravljamo, ampak v nobenem primeru eh, ta priporočila ne izkrivljajo eh, politike. Mm, njihov namen je, da se pripravi teren za naložbe. Hvala. Hvala lepa. Gospod Omar že bi se želel odzvati. Ja, zelo na kratko. Slišim uh, odziv Evropske komisije uh, ampak eh, spoštujte tudi dejstvo, da smo tu uh, politična hiša, da imamo politične razprave in da imamo pravico uh, uh, imeti mnenje, uh, ki ga želimo. In ko pravim, da uh, te, ta priporočila izkrivljajo um, politike, je to moje politično mnenje, do katerega imam pravico in komisija mi ne more tega preprečiti. Dobro, kot poročevalka in predsedujoča uh, tega uh, odbora bi. Uh, povedala naslednje. Cenim vsa politična mnenja vseh eh, političnih skupin in ta stališča bodo tudi našla svoje mesto v končnem poročilu regi odbora. Zato se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci za vaše prispevke in eh, pričakujem tudi predloge za spremembe. Zahvaljujem se tudi komisiji za njihovo stališče, to stališče, ki je trdno, ki ga poznamo. In eh, danes eh, jemljemo na znanje eh, vaše besede, vaše pripombe, te bomo upoštevali, ampak končno mnenje odbora regij bo rezultat skupnega dela poročevalcev in poročevalcev v senci. Hvala lepa rok za vlogo amandmajev je 30. januar, to je prihodni torek. 30. januar. Sedaj nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. In to je delavnica, ki jo organizira tematski sektor B z naslovom sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorijalni koheziji. to delavnico je organiziral tematski sektor B na uh, eh, prošno odbora regi in namen je, da um, eh, se eh, pripravi um, prispevke za um, sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorijalni koheziji komisiji. Kot ste lahko op opazili, imamo v tem paneli, panelu um, akademike in uh, uh strokovnjake in uh, govorili bodo o vprašanju um, uh, raz, urbanih uh, dimenzij um, kohezijske politike in pa odnosa med um, mestnimi in pod, mesti in podeželjem in tako dalje dobili ste seznam uh, koristnih uh, dokumentov. Če teh še nimate, potem jih lahko dobite tudi v sejni dvorani. Prav tako imate tudi program delavnice in začela bom z tem, da bom dala besedo gospodu Želanu ki je poročevalec eh, o sedmem poročilu ekonomski, socialni in teritorijalni koheziji. To je poročilo na lasno pobudo odbora regi. Zelo pomembno poročilo je to za naš odbor in zato kar takoj dajem besedo poročevalcu. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Nekaj besed preden. Eh, začnemo z delavnico. Najprej se zahvaljujem vsem eh, govorcem, ki so se nam pridružili in ki bodo spregovorili o različnih vidikih tega vprašanja. Kot rečeno, delam na poročilu, sedmem poročilu. Veste, da eh, je časovnica zelo, zelo kratka, da so roki kratki in eh, prihodni mesec bom poročilo že pripravil v našem odboru. Namen je, da oblikujemo jasno sporočilo za komisijo in tudi eh, predloge v okviru eh, večletnega finančnega načrta. Ne bom predlagal ehm, nekega mlačnega poročila. Naša sporočila bodo jasna in naša, naša skupna naloga je, da eh, iz kohezijske politike potegnemo nauke, ki nam omogočijo oblikovanje priporočil eh, za izboljšanje te politike za prihodnost. Eh, danes zjutraj bomo skupaj razpravljali o različnih vidikih te kohezijske politike razmišljamo uh, o različnih vidikih, naprimer tej uh, pasti um, srednjih dohodkov. Naš cilj danes je, da oblikujemo rešitve in eh, temu bom dal veliko pozornost v mojem poročilu. Uh, na to vprašanje eh, izzivov, ki jih predstavljajo mesta. To je prav tako zelo pomembno eh, vprašanje. Vemo, da mesta predstavljajo po eni strani eh, priložnosti, po drugi strani izzive. In v nekaterih mestih najdemo tudi predele, kjer vlada velika revščina in to je prav tako izziv in na to teritorijalna razsežnost. To je prav tako zelo pomembno vprašanje in eh, to se ne sme izgubiti v tako imenovanih strateških prednostnih nalogah. In na to tudi vprašanje poenostavitve, o katerem smo zelo veliko govorili že tu. In, uh, uh, to, kar bomo danes jutraj slišali, nam bo tudi pokazalo, kako pomembna je ta razsežnost v razpravi. O tem bom govoril v svojem poročilu. Mislim, da je sedaj najbolje, če prisluhnimo našim gostom glede teh pomembnih razsežnosti kohezijske politike. Uh, so... Hvala lepa. Tako, sedaj odpiramo razpravo. Veliko veselje mi je, da lahko dam besedo profesorju Andresu Rodrigesu Posaju, profesor ekonomske geografije, oddelek za geografijo in okolje, London School of Economics. Tema, o kateri bo govoril, pa je regionalna past srednjega zaslužka in izjiv za evropsko ekonomsko dinamiko. Gospod Rodrigues Posaj, beseda je vaša. Sir. 15 minut imate. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili, da lahko razpravljamo o tej pomembni temi, kot je sedmo kohezijsko poročilo. Dva tipa regij, teritorijev imamo, ki sta pritegnila pozornost tistih, ki sprejemajo odločitve tako na evropski kot nacionalni ravni. Najprej manj razvite regije, ki imajo najnižjo raven prihodka in BDP-ja v Evropi, po drugi strani pa velika metropolitanska območja, ki so gonilo ekonomske rasti. Potem pa še tretji tip, ki je tudi zelo pomemben, pomemben del prihodnega razvoja. Vendar pa so ravno ti, tisti, ki so obtičali v tej pasti srednjega zaslužka ko morajo pokazati, da imajo tudi potencial se razviti. Kakšne regije so to? To so regije, ki niso homogene, imajo pa določene značilnosti, ki so več ali manj skupne. Najprej, če si pogledamo ta zemljevid, to so regije, ki so se v zadnjih 25 letih počasi razvijale. Tako, kar se tiče večjih mestnih območij, pa tudi, kar se tiče manj razvitih območij. V veliko primerjih so to območja, ki so dosegla določen, določeno stopno razvoja, ki je običajno pod poprečjem Evropske unije in so ostala na tej ravni. V preteklosti pa so pogosto bili nad poprečjem EU potem pa je prišlo do zatona in to sedaj traja že kar nekaj časa. To se kaže tudi v drugih oblikah razvoja, naprimer nizka rast poslovanja. To ni samo v teh regijah, to je lahko razširjeno tudi naprimer, na jugu Italije, pa tudi severovzhodna Francija, Valonija, Obegi, ki težko proizvajajo delovna mesta za svoje prebivalstvo. Poleg tega pa so te regije tudi na dolgi rok se slabše odrezale v primerjavi z drugimi deli držav. Večinoma gre za nižjo uspešnost, pa ne samo zaradi krize, to se je začelo že prej tukaj na zemljevidu, videti tudi eh, uspešnost v zadnjih 25 letih glede na uspešnost države. In veliko izmed njih ima tudi pomembne institucionalne težave, stopna korupcije, težave z vlado, učinkovitost upravljanja je nižja, kot bi lahko pričakovali od regi na tej ravni razvoja. Torej, kako se je pojavila ta past srednjega zaslužka? To so regije, ki so v preteklosti, tako kot države, ki so v tej pasti, eh, rasle precej hitro, dokler niso prišle do določene ravni razvoja, potem pa so obtičale. Zakaj? Najprej zato, ker ko je prihodek rase v preteklosti, so postajale predrage, manj konkurenčne, kar se tiče proizvodne v primerjavi z drugimi bolj privlačnimi tipi regaj. Regije pa naj si bodo manj razvite v EU, ampak bolj konkurenčne. Potem pa tudi z drugimi deli globalno gledano, ki lahko ponujajo enak tip proizvoda na enaki ravni kakovosti, pa znatno ceneje. Še ena težava je, veliko izmed teh regij ni na ravni, v kateri lahko ponudijo prednosti velikih mestnih območij in ključnih območij. V Evropi, kar se tiče produktivnosti, kar se tiče organizacije in kar se tiče poslovnih ekosistemov in okolij, še prav posebno pa, kar se tiče zmožnosti inovirati in veščin, ki so povezane s tem. Torej, populistično rečeno, te regije so na slabšem obtičale so, kot je kolega profesor iz Brusla nekoč dejal. Preveč centralne so, da bi bile konkurenčne, kar se tiče stroškov, pa preveč periferne, kar se tiče produktivnosti in inovacij. Težava je v tem, da v teh razmerah te regije postajajo vedno večji izziv za politiko. Kajti po eni strani ima te regije precej še potencial za rast, ki pa se ga ne izkorišča, po drugi strani pa izražajo tudi svoje nezadovoljstvo. In to potem prihaja do geografije nestrinjanja, nezadovoljstva. In to vidimo že kar nekaj časa, to ni videti samo v Evropi, to je videti tudi v ZDA, pa tudi druge, naprimer na Tajskem se to pojavlja že nekaj časa. Zakaj je ta geografija nezadovoljstva, ki jo pozročajo, ki jo pokažejo regije, ki so ujete v past sednega zaslužka, se zgodila? Kaj se ni nič ulagalo v te regije? Ne, seveda se je, ampak tip investicij z nekaterimi izjemami je bil neočinkovit. Na nacionalni ravni je bilo veliko transferjev, socialnih transferjev. To je bilo potrebno kratkoročno, vendar pa veliko teh transferjev je povzročilo, da so sedaj ti tipi regij odvisni od drugih delov. Prav tako je bil poskus, da bi bilo več javnega zaposlovanja in so dobivali te regije veliko več sredstev kot eh, ključna osrednja področja in velika urbana področja, pa tudi manj razvita področja. Vseeno pa to ni zadoščalo, da bi to sprožilo trajnostno ekonomsko rast. Na regionalni ravni je veliko primerov poindustrijske politike. Ko gre za koncentracijo strokovnih skladov na manj razvite regije in se ne skrišča potencial teh regij veliko preteklih politik, je bilo neučinkovitih, časih zavojujočih in so vodile do starih industrijskih struktur, ki niso ustvarjale omrežji pravih priložnosti v regiji. Pogosto, ko so subvencije izginile, je bilo potem je to ostalo neizkoriščeno. Pravi ekonomski potencial teh področji pa je pomembnega potrebno mobilizirati tem trenutku. Večina politik ali ohranja trenutno raven prihodka. Nič na robe s socialnimi politikami. To deluje bolj kot socialna politika, prej kot razvojna politika. In prav tako to širi vtis, da na veliko teh področjih ni prave prihodnosti, ni priložnosti in tu ni možnosti razvijati se dolgoročno. To se čuti vse pa vsot, kot smo videli pri geografiji nezadovoljstva. Kaj potrebujemo? Različne tipe politik. Najprej take, ki bodo prioritizirali te regije. Zakaj? Ne samo zato, ker obstaja politična potreba, temveč tudi zato, ker, postraja, ker obstaja resnična ekonomska potreba. Veliko teh regij predstavlja znaten odstotek evropskega prebivalstva. Ljudem je potrebno ponuditi več možnosti, kot jih imajo v tem trenutku. Nadalje, te regije imajo znaten ekonomski potencial. Nedavni študiji različnih akademikov, pa tudi Evropske komisije in OECD-ja, je bilo izpostavljeno, da v Evropski uniji tretjina vse rasti prihaja z največjih urbanih območij, dve tretjine pa iz drugih regij. Veliko odstotek tega tudi iz regij srednjega zaslužka, ki so veliko krat v tej pasti. To so regije, ki so v preteklosti ustvarjale, pa ne, preveč daleč nazaj, precejšno rast za Evropo in zato se Evropa ne more privoščiti da bi ta velikanski potencial, ki znaša približno dve tretjini potencijalne rasti, ne izkoristili. In nadalje, potrebno je ohraniti in okrepiti razvoj druge po Evropi. Razvoj velikih mest, manj razvitih regij je veliko krat odvisen tudi od sposobnosti ravno teh srednjih regij, da postajajo bolj dinamične in obratno. Če zanemarimo en del sistema, lahko propade celoten sistem. Vidimo, da to, kar se sedaj že dogaja, vpliva tudi na osrednje urbane regije, da ni prave rasti. Ne bi nujno rekel, da potrebujemo več politike, tudi ne manj politike, potrebujemo pa boljšo politiko za regije srednjega zaslužka kot do sedaj. Drugačno politiko. Politiko, ki se bo odmaknila od enostavne socialne agende, ko se trudimo s socialnimi dodatki. Sveda je to tudi pomembno, ampak ni dovolj. Potem pa je potrebno tudi zagotoviti, da bodo te regije vedno bolj konkurenčne. Vseeno pa bo potrebno se rotiti sprememb. Odmakniti od velikih megaprojektov k politikam, ki bodo veliko bolj temeljile na krepitvi odgovornosti, razvoju veščin in ustvarjanju okolja in ekosistema, ki bo spodbojal inovacije in produktivnost. Kako lahko to dosežemo? Ročena zamisel obstaja. To je teoretična plat. Da ne potrebujemo politik, ki so enake za vso EU. Potrebujemo prikrojene politike za posamezna območja. Kaj to pomeni? To pomeni politike, ki ne temelijo samo na eni teoriji in se posod uporablja enaka. Potrebno je biti prožen, se znati prilagoditi posameznim značilnostim, različnim tipom regij, še prav posebno tem srednjim regijam in različnim klubom, tipom regij znotraj tega razreda. Potrebno bo izkoristiti lokalni potencial, predvsem to, da ni izkoriščen in krepiti priložnosti, ki jih imajo posamezniki, ki živijo na tem območju. Zagotovili bomo, da nihče ne bo postavljen obrob, da bo lahko sodeloval. Potrebno je ponujati tudi prenosljive veščine. Veliko ljudi v teh srednjih regijah je v razmerah, ko so preko ne obtičali, ker nimajo steznih veščin, da bi bili mobilni. Potrebno jim je dati priložnosti, da se odločijo ali želijo ostati in prispevati k dinamiki in energiji regije ali pa bodo odšli drugam po EU. In potem, če upoštevamo in se lotimo neočinkovitosti in zastojev, tudi institucionalnih, ki omejujejo razvoj potencijala veliko teh regij. Žal mi je, da nimam več časa, da bi šel v podrobnosti, če vas zanima, pa imate tudi dokument, ki je bil nedavno objavljen strani Evropske komisije, kjer pa gremo v podrobnosti, pravim mi, ker smo to pripravili mi, kako lahko to storimo, kako lahko to dosežemo. Naj pa izpostavim še nekaj in povem tole. V tem trenutku, s tem, ko pozabljamo na regije srednjega zaslužka, ki so tej pasti, Evropa ustvarja težave sama zase. Najprej zato, ker je veliko ekonomskega potencijala neizkoriščenega, premalo izkoriščenega in se potem to seli v druge dele sveta. Drugič, zato, ker imajo ta področja velike zmogljivosti, da vplivajo na razvoj drugih regij. In tretjič, zato, ker če se občutek stresa in nezadovoljstva še veča v teh regijah, se bodo ekonomske in socialne težave, ki se pojavljajo, postajale še večje. To bi spodkopalo ne samo razvoj teh regij, ampak potencijalno ekonomsko rast tudi Evrope kot celote. Evropa si ne more privoščiti, da ne bi tega potencijala izkoristili. Zato se zauzemam za to, da bi veliko več pozornosti namenili srednjim regijam, ki so pasti srednjega zaslužka, da bi mobilizirali, mobilizirali svoj potencial in ga izkoristile. Hvala lepa. Hvala lepa. Gotovo bo veliko vprašanj v tej razpravi. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo predstavitvijo, kako zadostiti izzivom urbanih področji dinamika, stališča in oblikovanje nove kohezijske politike. Govornik je gospod Mart Grizel, direktor Evropskega omrežja za urbana znanja. Prosim, beseda je vaša. Uh, uh, um, Hvala lepa, da lahko sodelujem na tej zanimivi delavnici. Naj, najprej povem več o našem omrežju, tisti, ki nas ne poznate. Smo omrežje držav, smo nekako umestnik med raziskovalno politiko, upravljanjem politik in prakso. Imamo različne študije, ki jih izvajamo, nekaj primerov, raziskovalne študije, naprimer lani smo objavili študijo o integriranem urbanem razvoju v petih državah izven Evrope in po EU. Prav tako imamo sestanke z našimi člani, kar se tiče preventive pri radikalizaciji in tudi kar se tiče urbanih strategij za boj proti temu. Prav tako pa smo nedavno objavili krajšo študijo o prvih rezultatih pakta iz Amsterdama, ki je bil spred pod nizozemskim predsedovanjem 2016. Organizirali smo tudi kar nekaj, tukaj se vračam po prosojnicah, kar nekaj seminarjev in konferenc. Včasih je to povezano s partnerstvi, ki so bila vzpostavljena pod urbano agendo za EU, urbano revščino, vključevanje imigrantov, beguncev, mobilnost, trajnostna uporaba zemljišč in španskimi kolegi smo sodelovali pri izdelavi nacionalne španske urbane agende. Imeli smo na Cipru sestanek o moroplani politiki, kmalo pa bomo organizirali tudi sestanek o socialni integraciji v sosedstvu s kolegi Franci in Nemče. Prehajam na urbano razsežnost, to je ta, o kateri bi rad govoril. To ni nova tema, seveda kot bolj splošni trend, se urbani dinamiki namenja pozornost tako na evropski, pa tudi globalni ravni. In to je dobilo velik zagon 2016. To je bilo urbano leto. Sprejeli smo urbano agendo za EU maja 2016 pod nizozemskim predsedstvom in sprejeli smo tudi novo urbano agendo oktobra 2016 kot del urbanega prispevka k trajnostnemu razvoju ciljem trajnostnega razvoja za nam. To ni pravi forum za instrumente, ki smo jih uvajali 2014-2020. Veste o tem že, kar je potrebno vedeti. Rad pa bi danes pregovoril o tem, da bi si pogledali urbane in teritorijalne vidike regionalne politike. Naj dodam dva vidika. Kot direktor omrežja držav članic, ki se ukvarjajo s tem, pa tudi kot oseba, ki je že dolgo vključena v to tematiko. Urbana agenda za EU želi predlagati in pokazati način sodelovanja glede konkretnih tem, kjer je prisotna urbana agenda. To je eh, več ravenski pristop, skušamo pa iskati rešitve, ki temelijo na izkušnjah mest in instrumentih, ki jih uporabljajo v povezavi s tem. Poročilo komisije o urbani agendi in tudi naše poročilo tudi sedmo kohezijsko poročilo, dajo več podatkov o teh temah. Teh 12 tematskih partnerskih tem je operativnih. V tem trenutku vsaka se ukvarja z eno prednostnih nalog, ki je v paktu iz Amsterdama. Tri partnerstva so bila sklenjena do sedaj. In pogledal si bom prva partnerstva, ki so že razvila akcijske načrte vsi se dotikajo področji boljšega upravljanja, boljše izmenjave znanja in boljšega financiranja. Zato je to pomemben prispevek k razpravi o prihodnosti kohezijske politike. Dotaknil se bom nekaterih ključnih vprašanj, kot sta prožnost in poenostavitev, še prav posebno pa se bom dotaknil urbane dimenzije kohezijske politike, tudi kar se tiče urbanih povezav glede na kompleksnost te teme, je kar nekaj predlogov za reforme. In nimam prav veliko časa, tako da bom lahko samo urisal glavne predloge. Lahko pa o tem spregovorimo še kasneje, tekom delavnice. Predlogi za reformo. Izbor. To ni uradno stališče naše mreže. Ne bom govoril zelo o političnih vprašanjih, kot je makroekonomsko pogojevanje, kot so alternativni kriteriji dodelovanja za kohezijsko politiko. Posamezne države članice so podale svoje stališče in to je javno na voljo. Ne bo vas presenetilo, da vse ocene, ki jih poznamo, v tem trenutku izpostavljajo pomen kohezijske politike kot izraz evropske solidarnosti in glavne evropske naložbene politike značilno regionalno razsežnostjo tako lahko krepimo integracijo EU. Poročila kažejo, kako pomembno je zagotoviti svežno politiko na urbanih področjih. To kažejo tudi analize zadnjih let. V nekaterih državah pa se izpostavlja strateški fokus na določene type politik, ko bi potem lahko bolje izvajali tehnične reforme. Kohezijska politika mora še naprej govoriti o zaposlovanju, socialni vključenosti, migraciji, prilagajanju podnebnim spremembam, trajnosti, inovacijam. Nekateri akteri pa pravijo, da je politika že preobremenjena in da je sedaj samo še urodje za odziv na nesreče. vsi akteri trenutni razpravi pravijo, da je potrebno reformirati. Veliko krat se tukaj dotikajo izvajanja in upravljanja kohezijske politike, načela deljenih pristojnosti. To se eno splošno hvali, ampak včasih so nekatera pravila smatrana za preveč stroga. Tudi nadzorni mehanizmi in revizija je taka. Včasih se kritizira to, da bi potrebovali krajša in bolj jedenata pravila, kot je tudi enotna uredba. Zelo povezano s tem pa je tudi potreba po večji prožnosti, tako proceduralno kot tudi tematsko. Veliko akterjev poziva k temu, da bi kohezijska politika bila bolj sposobna se odzivati na nepredvidene okoliščine in spremenjajoče se politične prednostne naloge, da bi tako imeli večjo prožnost. Glede postopkov zahteva se diferencijacija na različnih področjih, da se upošteva različen položaj v različnih državah. Poteka razprava o tematskih ciljih. Tudi to je sestavni del razprave o prožnosti, eh, dotika pa se nekaterih temeljnih vprašanj, torej katera so področja, na katere bi se morali osredotočiti kohezijska politika, kako naj bi se v praksi osredotočili na tematike. Tukaj se stališča med različnimi državami značilno razlikujejo. Nekateri bi se vsega lotili neposredno, direktno, drugi pa bi uh, zahtevali več prožnosti in uh, več posameznih elementov. No, ko pa gre učinkovitosti, eh, za učinkovitost, da se izkoristijo tudi sinergije uh, recimo skladov uh, iz ESI in pa drugih skladov. Torej tukaj potrebujemo bolj koherentna pravila. Če si pogledamo tipične vidike urbane razsežnosti, lahko rečemo, da je bil to, uh, bila to vroča tema tudi pri pogajanjih o večletnem finančnem okviru. Torej, to je te tematika, ki je še vedno pereča. Kot navaja nemška in pa avstrijska urbana mreža, potreba uh, po dodatnih sredstvih izhaja iz dodatnih izzivov, podnebnih izzivov, regionalizacije, migracije in podobno. Tukaj uh, so tudi uh, visoke ravni inovacij, ki jih potrebujemo, da se spopademo z vsemi temi izzivi. Uh, poziva se, da bi postala pravna podlaga bolj prožna, recimo tako, da se uh, vključijo bolj uh, prožni, uh, prožni instrumenti za urban razvoj. Kajti, če imamo preveč stroge določbe vsebini, potem se ne moremo ustrezno spopasti s tematikami. Potem je tukaj povezava med urbanim in regionalnim. Tudi regionalne strategije so uh, Eh, pomemben vidik, da se poveča teritorijalna narava kohezijske politike. Potrebujemo inovativne regionalne politike, ki se jih okrepi tako, da se vključijo tematike, kot so mobilnost, energija, dobava, turizem, preprečevanje poplav in podobno. Torej, pomembno je, da se osredotočimo na preprečevanje in pa na prožnost. To so pomembni Eh, nosilci urbane razsežnosti in tukaj je treba ustrezno vključiti tudi lokalne eh, organe. Pomembno je tudi ustrezno upravljanje načela eh, partnerstv. Treba spoštovati zavezujoča načela partnerstv in pa ustrezne kodekse ravnanja. No, zdaj pa bi se dotaknil še nekaterih priporočil, ki so oblikovana v prvem akcijskem načrtu partnerstev, ki delujejo pod okriljem urbane agende za EU. Partnerstva delujejo na podlagi formulacije konkretnih ocen in pa ukrepov v zvezi s tematikami, ki vključujejo močno urbano dimenzijo. Naj izpostavim nekatere najstarejša partnerstva, ki že imajo prve akcijske načrte. No, vsak, vsako partnerstvo eh, se ravna po svojem akcijskem načrtu, tega tudi predstavi evropskim institucijam. Gre za eh, to, da bodo tudi drug, eh, gener, generacije oziroma partnerstva drugega in tretjega tipa predstavile svoje akcijske načrte v letih 2018 in 2019. Najprej urbana revščina. To je tematika nekaterih partnerstv iz leta 2016. Urbana revščina se povezuje z vprašanji eh, strukturne koncentracije uh, revščine v tistih okoliš, oko, okoljih, ki so bolj revna. Torej, partnerstva na tem področju se osredotočajo na rešitve, na eh, urbano regeneracijo, regeneracijo Eh, takih regij, ki imajo slabše pogoje. Poleg tega se osredotočajo tudi na socialno-ekonomsko vključevanje ljudi, ki živijo v regijah slabšimi možnostmi. To so predlogi, ki se nanašajo na, na prostorsko koncentracijo v povezavi z revščino, pa tudi na revščino otrok. Gre za regeneracijo Um, tistih regij, ki so prizadete in to bi morala biti prednostna naloga tudi v naslednjem programu kohezijske politike. Potem je tukaj uh, treba spostaviti brezposelnost, eh, dete, eh, slabšo, slabše pogoje um, eno družin, enostarševskih družin in podobno. Torej potrebujemo ukrepe, ki vključujejo vse deležnike z različnih Eh, ravni, pa tudi same prebivalce iz regij, kot jih predlagajo partnerstva. Partnerstva se tako sredotočajo na urbane in teritorijalne cilje ter na lokalni učinek za regeneracijo eh, teh urbanih območij. Na ta način se podpirajo integrirane strategije, izogibamo pa se segmentaciji v okviru eh, različnih skladov. Tako se eh, učimo in se izognemo, eh, da bi se podobne koncentracije lahko dogajale tudi na drugih področjih. No, seveda je uh, treba iskati različne vire financiranja, tudi strani javnih organov in pa uh, tretjih akterjev. No, poglejmo si drugo partnerstvo, gre za vključevanje migrantov in pa beguncev v družbo. Dva konkretna ukrepa se priporočata. Eno je, da se zagotovijo uh, zmogljivosti, uh, mešane zmogljivosti. Cilj je, da se izkoristijo skladi namenjeni migrantom, ki jih je mogoče kombinirati na boljši način, kot predlaga, uh, kot predlaga to partnerstvo skupaj s posojili Evropske investicijske banke in pa skupaj s strukturnimi skladi. Skupaj z lokalnimi vladami je treba zagotoviti instrumente za bolj neposreden dostop do financiranja Evropske unije. Proračunske uh, vrstice uh, skozi uh, različne sklade oziroma različne vire financiranja eh, je treba izkoristiti, lahko se tudi prekrivajo. No, eh, dosti krat je premalo koordinacije med različnimi eh, generalnimi direktorati na ravni Evropske unije, pa tudi na nacionalni ravni, torej med različnimi ministerstvi. Potrebujemo ustrezne časovnice, ustrezne razpise in uh, imamo tudi različne Eh, roke, tako da potrebujemo ustrezne veščine. No, ampak cilj ostaja enak, vključevanje beguncev in migrantov v družbo. Cilj ukrepa uh, vključevanja migrantov in beguncev je vse splošno veljaven za vse države članice. No, zdaj pa bi se dotaknil še tretjega partnerstva, ki se osredotoča na urbana mobilnost. To partnerstvo izpostavlja potrebo po trajnostnih načrtih za uh, mobilnost. Na ta način zagotovimo, da bodo ti plani podprti pri naslednjem programskem obdobju. Občine, mesta in regije morajo biti bolj vključene v večletno finančno načrtovanje. Partnerstvo konkretno poziva, da se urbane in regionalne organe neposredno vključuje v tematske prioritete, da se ustrezno izvaja teritorijalni razvoj. Treba vključiti tudi načelo partnerstva v regulativni okvir kohezijske politike in pa v predhodno pogojenost, tako da se uh, uvede tudi celovito izvajanje načela partnerstva. Ne se dotaknem še zadnjega od štirih eh, partnerstvov. Eh, ta, to se nanaša na krožno gospodarstvo. Ustrezno ravnanje z veri zahteva ustrezno regionalno in podeželsko eh, dimenzijo in pa sodelovanje med različnimi deležniki le na ta način lahko krožno gospodarstvo postane realnost, zlasti na podeželju. Krožno gospodarstvo mol, mora postati uh, vidno področje uh, po letu 2020. Potrebujemo integriran pristop za različne tematike. Pri tem partnerstvu bi izpostavil, da mora kohezijska politika še naprej omogočati inovacije in pa eksperimente na lokalni ravni, recimo tako, da se omogočajo sinergije med partnerstvi urbane agende in pa med urbanimi inovacijskimi ukrepi. Urbana agenda za Evropsko unijo. Je res zanimiv eh, poskus, začel se je leta 2016 in se bo verjetno nadaljeval tudi po letu 2020 pomembna je za izvajanje akcijskih načrtov partnerstv. Eh, tesno se sodeluje tudi z Evropskim parlamentom, ne samo na ravni eh, nacionalne države in Evropske komisije, temveč tudi z Evropskim parlamentom. Torej, akcijski načrti eh, naslednje generacije bodo kmalu, kmalu na voljo, tako da vabim tudi poslance in pa oblikovalce politike, da sodelujejo v razpravi o teh akcijskih načrtih, da se ustrezno oblikujejo priporočila ki bodo veljala uh, za drugo in pa konec leta tudi za tretjo generacijo teh partnerstv. Javnost se lahko odziva tudi prek spletne strani, um, naslov vidite v materijalih in pa na našem prikazu. No, namen je bil, da dosežemo tri cilje. Boljša regulacija, boljše financiranje in boljše znanje. Uh, ta priporočila bo potem treba upoštevati pri naslednji kohezijski politiki. Vsi, vsa partnerstva si bodo prizadevala predstaviti rezultate tudi vam. In eh, prosil bi vas, da stanete odprti za njih. Vašni svetovalec na Ministrstvu za gospodarski razvoj na Polskem. Govoril bo o združevanju strateških prednostnih nalog, o čem so se naučili na Polskem. Hvala lepa, eh, gospa predsednica. No, naslov je nekoliko zapleten, ampak dejansko bom skušal dopolniti. Z mnogih vidikov se, strišem, se strinjam s kolegi, ampak mogoče bi želel še par stvari dopolniti. Teritorijalni pristop je nasplošno zame tista, potrebujemo neko skupno izhodišče za vse vrste regiji. Zato se raje sklicujem na teritorijalno politiko, ne pa na neko urbano, regionalno ali, pod, ali podeželsko politiko. In vse to ima uh, različen uh, vpliv na perspektive življenja in pa rast na različnih področjih in v različnih. In vse to ima uh, različen uh, vpliv vpliv na perspektive življenja in pa rast na različnih področjih in v različnih regijah. Če si pogledamo eh, različne dokumente komisije iz leta 2017 eh, Evropske unije, niso nujno povezani samo s kohezijsko politiko, temveč tudi s socialnimi prizadevanji, prihodnjim proračunom in podobno. Torej vsi ti dokumenti povdarjajo, da še vedno obstaja potreba po teritorijalni politiki na evropski nacionalni ravni. Javna politika bo v EU najbolj učinkovita tudi na nacionalni ravni, če bo upoštevala eh, to raznolikost eh, regij. Ne samo z vidika eh, regij, temveč tudi splošnega teritorijalnega vidika. Kohezijska politika Evropske unije trenutno mm, uh, stvari, ki se jim jih omenil, različno vpliva na različne regije. Ampak, ko govorimo o tem, kaj kohezijska politika lahko naredi, politika uh, lahko ponudi rešitev za vse oziroma da izkorišča vse možnosti, ki jih imamo za različne teritorije v zmanjšano vlogo kohezijske politike. S tem se trenutno soočamo. Potem imamo še fragmentirano izvajanje eh, kohezijske politike. Eh, nimamo ustreznih koordinacijskih mehanizmov na ravni Evropske unije in pa na nacionalni ravni. Naj torej povdarim, z polskega vidika e, nimamo ustreznih koordinacijskih mehanizmov na ravni Evropske unije in pa na nacionalni ravni. Naj torej povdarim, z polskega vidika. Kohezijska politika pri nas je zelo pomembna. Leta 2017 smo končali neke vrste in eh, rezultati kažejo, da ima kohezijska politika zelo pomembno vlogo pri doseganju konvergence na ravni države in pa po posamičnih regijah. Povečuje se, predstavil sem par primerov, povečuje se človeški kapital, zmanjšuje se eh, revščina, regije so ekonomsko bolj uspešne, tudi transportno omrežje se izboljšuje. Če si z vidika kar tematska koncentracija predvsej pomaga, tudi sistem dodeljevanja sredstev, koncentriranega dodeljevanja sredstev pomaga podpirati tiste regije in projekte, ki imajo uh, dodano vrednost na ravni Evropske unije. Vse, všečne me sistem kapital povečuje uh, tudi uh, partnerstva, imamo teritorijalne instrumente, ki imajo zelo pozitivno vlogo pri različnih vidikih uh, koordinacije in sodelovanja, ampak ti instrumenti eh, ne morejo eh, zagotoviti, da se izkoristijo prav vsem zelo ponosni v okviri kohezijske politike, ampak ne zadoščajo, da bi premostili prav vse teritorijalne ure veča se dostopnost, regije rastejo, sektori imajo podporo, no, ampak še vedno imamo razlike med katerih regij. Imamo razlike med nekaterimi regijami, ki so še vedno precej velike. Torej, včasih je treba pogledati na podregionalno raven, da vidimo, kje uh, so problemi še vedno navzoči in kje se še vedno povečujejo. Tako lahko ugotovimo tiste, ki so na najslabšem, dosti krat so to srednje velika mesta in pa eh, podeželska območja, ki so vse čas na robu marginalizacije. No, ampak ta slika ni eh, povezana le z zgodovino, včasih smo tako eh, mislili, ampak zdaj vidimo, da ne gre samo za zgodovinsko uh, uh, razlikovanje med vzhodno in zahodno polsko. Ne, stvari so bolj zapletene. Treba je pogledati situacijo od znotraj. Uh, ponosni. Torej, ta kohezijska politika nam pomaga, ampak še vedno imamo določeno število krajev, kjer je kohezijska politika zelo potrebna, čeprav se to število krajev zmanjšuje. No, globalizacija je močno navzoča in postavljajo se vprašanja, kaj storiti različnimi socialno-ekonomskimi značilnostmi. In iz tega izhaja, da mogoče obstajajo tudi kakšne druge stvari, ne gre samo za denar ali pa kohezijsko politiko, ustrezno kombinira z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi politikami težko pa je točno tako dolg, podroben je tistemu seznamu, ki ga je predstavil Andreas Poze, ampak mi smo izhajali iz polskega konteksta. Opredelili smo, kakšni dejavniki bi nam lahko pomagali. Potrebujemo močan koordinacijski mehanizem med različnimi sektorskimi eh, instrumenti politike. Treba se sredotočiti na to, da se dosegajo teritorijalni cili in eh, imamo eh, regionalne operativne programe z več eh, skladi, ki le deloma dosegajo pričakovanja. Torej to še vedno ne deluje popolnoma. Potem je tukaj še pritisk na to, da se izgradijo institucije dobre kakovosti, ki omogočajo, da uh, eh, teritorijalni partnerji aktivno sodelujejo z upravo. Gre torej za partnerje ki se osredotočajo na določene sektorje. Potem izvajanje učinkovitega sistema upravljanja na več ravneh. Centralizacija v našem primeru je eh, pripeljala veliko invencij eh, za polske regije, rešili smo mnogo težav eh, in pa tudi predstavil uradnega polskega stališča na to temo. Bi vas pa opozoril na dokument, pri katerem sem sodelovala skupaj eh, z Johnom Butlerjem in drugimi, Joakijom Olivierom, Martinsom, Petrom, Vorsnerjem, mi smo morali spremeniti. No, najprej začnimo s strateškim pristopom. Menimo, da bi kohezijska politika lahko bila bolj učinkovita, kadar bi bila v jedru strateških ciljev eh, Evropske unije po letu 2020. Ta nova strategija bi. To je potrebno. Brez tega je kohezijska politika le ena od strategij, ne pa tista strategija, ki omogoča teritorijalno uh, razsežnost oziroma razsežnost, ki je pomembna tudi za druge, uh, druga področja politike. Uh, Seveda, da se moramo pogovarjati tudi o priporočilih za posamezne države, ampak vključiti je treba tudi nacionalne in regionalne sisteme, kako kombinirati različne politike. Ravno ta priporočila za posamične države morajo temeljiti na strateških reformah um, za rast, eh, za preoblikovanje na ravni politik. In mislim, da je to zelo logično. Poleg tega pa je tukaj še ogromno drugih predlogov, ki jih je mogoče povzeti na tem prikazu. Ti predlogi so zelo podobni tistim, ki jih je prej omenil že Andreas. Ne bom eh, šel v podrobnosti, kaj ti zmanjkuje o sedmem kohezijskem poročilu. Nekoliko smo uh, razočarani nad predlogi, eh, ki so tam zajete. Predvsem se to nanaša na izvajanje No, jaz sem že govoril o radikalnem poenostavljanju, kajti poenostavitev eh, lahko na, koncu, uh, lahko na koncu pomeni še več težav. Potrebujemo uh, enotno platformo programiranja in pa skupek pravil. Uh, pri različnih eh, instrumentih financiranja Evropske unije. Potem imamo še sistem na podlagi teritorijalnih potreb in pa nacionalnih in regionalnih ravneh. Kaj to pomeni? Ohranjamo evropsko vrednoto oziroma vrednost, ampak hkrati pa moramo biti tudi bolj prožni, ko kombiniramo eh, različne stvari in se prilagajamo lokalnemu kontekstu. No, seveda, treba je pa izkoristiti tudi. Pa, to je bil nacionalni pristop vidik največjega koristnika kohezijske politike sedaj. Sa Ile de France, regionalnega sveta, odgovorna za evropske zadeve. In govorila bo o povratnih informacijah z terena v smeri preprostejše in učinkovitejše kohezijske politike. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej vas vse pozdravljam. Zahvaljujem se vam, gospa predsedojoča, za uh, vaše vabilo. Zahvaljujem se tudi Marku Žuloju, ki je poročevalec uh, za to sedmo poročilo. Prav tako pozdravljam tudi uh, komisijo in uh, seveda vse prisotne poslance. Bom začela z ugotovitvijo, ki je naslednja. Ile de France je prva eh, regija v Franciji, 30 odstotkov eh, brutonacionalnega proizvoda, 20 eh, odstotkov prebivalca Francija. To je tudi najbogatejša regija. Evropske unije. Kljub tem zelo pozitivnim številkam pa v regiji Ile-de-France obstajajo zelo velike razlike gospodarske, socialne, okoljske znotraj regije. Obstajajo eh, žepi revščine. Eh, Naprimer, Saint-Saint-Denis eh, je mm, en od najrevnejših območij v Franciji. Ile-de-France je regija, ki je v 70 odstotkih um, jo pokrivajo eh, kmetijska zemlišča eh, in eh, tu je kmetijstvo zrasti usmerjeno v trajnostni in okolju prijazen razvoj. Istočasno pa je Ile-de-France tudi zelo urbana regija in zato razpolagamo tudi z precejšnjim strokovnim znanjem na tem področju. 20 odstotkov naših eh, operativnih eh, regionalnih eh, programov je namenjeno mestom, 112 milijonov evrov. In na ta način je regija Ile-de-France tudi prva regija v Franciji po številu teh sredstev, ki so namenjena mestom. In uh, Na ta način eh, so tudi eh, projekti financirani in tu gre za eh, projekte, ki se financirajo iz EFSI-ja in iz strukturnih in drugih skladov. Regija Ile-de-France je uh, od leta 2014 eh, postala tudi um, organ za upravljanje evropskih regij in sicer uh, razpolaga z ovojnico 540 milijonov evrov. Od tega uh, eh, 185 milijonov uh, Feder in preostali eh, del pa eh, izhaja iz drugih sredstev in 60 eh, milijonov evrov prihaja iz Federja, naprimer. Po letu 2016, ko je prišlo do političnih sprememb v, v Franciji, je regija Ile-de-France vzpostavila ambiciozno novo evropsko strategijo in tu um, bi to razčlenila na eh, štiri eh, poglavja. Eh, prva os se nanaša na zglednost pri izkoriščanju evropskih skladov. To je tako očitno, da je bolje, če to še eksplicitno povemo, kajti do zdaj to ni bila prednost. Na to druga os je, da se bolje spremlja vodje projektov Eh, zlasti, eh, ko gre za eh, sodelovanje v evropskih projektih. Na to tretja os, tu gre za centraliziran pristop in četrta os, ki želi zlasti valorizirati dejavnost Evropske unije v teritorijih. Poleg tega, če želimo oceniti učinek evropskih sredstev v regiji Ile-de-France, če želimo ovrednotiti eh, in ugotoviti, kakšen je učinek teh sredstev, potem ehm, je eh, treba to ugotoviti na terenu. In eh, leta 2017 je bilo ehm, opravljeno tudi zelo široko zastavljeno posvetovanje v zvezi z vsemi akteri izkoriščanja teh skladov v regiji. In uh, tako smo se posvetovali tako z um, majhnimi, srednjimi, velikimi podjetji, z združenji, z uh, vsemi uporabniki uh, strukturnih uh, skladov in vsi so nam posredovali tudi uh, svoje uh, izkušnje mm, in to najprej nam kot uh, organu za upravljanje teh skladov, pa tudi uh, preko nas eh, Evropski komisiji. Te povratne informacije v zvezi z uporabo skladov so bile zelo pomembne in to, je, to je našim zagovornikom dalo tudi možnost, da vpliva na eh, in prispeva k razpravi v eh, sedanji v razpravi glede bodoče politike, ki jo sedaj oblikujemo. Pri tem je ključnega pomena, da eh, prisluhnimo glavnim koristnikom, kajti za njih eh, te politike oblikujemo. Predstavila bom samo nekaj številk, eh, ampak naj kar takoj povem, da imamo na voljo poslancev to poročilo v zvezi z rezultati posvetovanja. Imamo približno 100 dosejev na voljo ki jih lahko dobite v sejni dvorani. Nekaj številk bi izpostavila, ki so posebej pomembne in ki dobro uh, kažejo na to. Osem uh, od desetih eh, koristnikov je zelo zadovoljnih z evropskimi sredstvi. 64 eh, odstotkov koristnikov eh, trdi, da eh, evropski skladi pripomorejo tudi k izgradnji evropskega državljanstva in občutka pripadnosti. To je zelo dober rezultat in to kaže tudi na dejstvo, da um, pobude Evropske unije, skladi Evropske unije in ta sredstva pripomorejo tudi k občutku pripadnosti Evropske unije. Vodje projektov so prav tako identificirali tudi um, uh, ovire, ki uh, jim onemogočajo realizacijo projektov in ki so lahko resnično uh, uh, nekonstruktivne. Naprimer, uh, Velika šina eh, trdi, da eh, je upravno breme preveliko eh, in da se preveliko časa nameni upravnim postopkom. Druga številka, ki tudi govori o tem, je samo 13 odstotkov korisnikov meni, da evropski sladi omogočajo hitrejšo realizacijo njihovih projektov. In regija je v odgovor na eh, to um, vzpostavila tudi eh, delovno skupino. Ne želimo namreč eh, samo kritizirati kohezijske politike, temveč prevzemamo tudi naš del odgovornosti za, to, za izvajanje na regionalni ravni teh programov. Zato smo razvili, vzpostavili skupino, ki eh, spremlja eh, projekte eh, že vnaprej in ki skrbi tudi za to, da ima vsak vodja projekta svojega referenta, ki ga spremlja od začetka do konca. In to je bilo mogoče zato, ker smo praktično več kot podvojili število kadrov, ki se ukvarja s temi vprašanji z vprašanji uporabe strukturnih skladov in evropskih programov. In na ta način uh, lahko um, posredujemo por, informacije v obe smeri, v smeri Evropske unije in v smeri regije. Vse te težave, uh, 71 uh, odstotkov akterjev, čim večkrat se je treba um, uh, lotiti stvari na poenostavljen način, na to treba je eh, prilagoditi. Čim večkrat se je treba mm, eh, lotiti stvari na poenostavljen način, na to treba je eh, prilagoditi na regionalne specifične lastnosti indikatorje in tudi zmanjšati njihovo število. Treba je narediti za bolj porožne vse te postopke, vemo, da kar je morda držalo le eh, narediti za bolj porožne ehm, vse te postopke, vemo, da kar je morda držalo leta 2014, ne drži več eh, danes. Ne glede na politične spremembe je eh, potrebno ehm, te programe narediti za bolj prožne in uh, treba je skoncentrirati vse uh, tematike na uh, uh, ključne projekte, uh, ki omogoča uh, večjo vidnost in večji učinek uporabe teh sredstev. In na to potrebno uh, nadzor poenostaviti. Nadzor je seveda pomemben, ampak uh, moramo okrepiti um, zaupanje v Evropsko unijo in uh, šestkrat letno podvržen uh, nadzornim postopkom. Uh, to mu namreč daje vtis, da zaupanja ni. In zato predlagamo konkreten predlog in sicer um, načelo v prejšnjem obdobju. To pomeni, da eh, ti organi, ki so zabeležili dobre rezultate v prejšnjem obdobju, da za nje velja, da lahko um, zmanjšamo število nadzorov. Eh, postopek pokazal, da organ ne spoštuje pravil. Na to imamo še nekaj primerov, ki jih boste našli tudi v eh, našem poročilu. Naprimer, če. Mm, eh, Naprimer, eh, zelo veliko podatkov se pričakuje od vodi projektov in tu gre za celo vrsto podatkov, ki morda niso potrebni in to je lahko tudi kontraproduktivno. Eh, in če temu dodamo še 12 eh, dodatnih indikatorjev za pobudo za mlade, eh, teh indikatorjev je v družinah, kjer imamo samske starše in tako dalje. Tu želimo pomagati brezdomcem. In če uh, želite uh, izpolniti vaš dosje, potem morate uh, zapisati naslov. Uh, tega brezdomca. Lahko se predstavljate, kako je to nesmiselno. In enako velja, naprimer, za uh, projekte, ki želijo zaščititi uh, uh, žen, ženske, ki so uh, žrtve eh, nasilja. In tu zopet eh, namen je, da se te eh, ženske nekam kraju, ki ni poznan in če je tu treba razkriti naslov, je seveda vse skupaj precej nesmiselno. Na koncu naj povem še to, da se je regija Ile-de-France angažirala na treh ravneh v zvezi z prihodnostjo kohezijske politike po letu 2 na teh dveh stebrih. Eh, fe, eh, sklada FEDER in eh, Evropskega socialnega sklada. Na to podpiramo tematsko koncentracijo, ki bo bolj koristila vodem projektov. In predlagamo to načelo dobri, ki imajo dobre rezultate in za katere lahko omejimo število nadzornih postopkov. Kohezijska politika vsak dan uh, kaže v teritoriji, kako pomemben je njen prispevek za državljane, za regije. In če tudi jo je mogoče izboljšati, je izjemnega pomena. Še vedno moramo izgraditi Evropo, ki bo konkretna, uh, ki je glede uh, katerih jo vedno znova kritiziramo. Regija Ile-de-France. Uh, uh, vas bo spremljala tudi pri uh, vzpostavljanju tega novega reda. Hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev. Hvala tudi za eh, pisni eh, dokument, ki smo ga prijeli strani Regije Ile-de-France in upam, da nam bo to pomagalo, kakor tudi naša današnja razprava. Dajem besedo poslancem odbora. Se želijo oglasiti, izvolite. Mr. van Nistelrooy and Mr. Rulo. Just, just, uh, thank you for the information and, uh... Hvala lepa za informacije. Uh, želimo uh, morda poglobiti vašo analizo po eni strani, po drugi strani pa um, izpeljati zaključke. Uh, letos bomo morali delati na večletnem finančnem okviru, eh, morali bomo sprejeti celo vrsto odločitev. Moja prva reakcija je vprašanje za profesora Rodrigeza. V kategorijah eh, regij imamo sedaj eh, manj razvite regije, srednje razvite regije, bolj razvite regije. Vi pa ste se tega lotili na drugačen način. E, in za me je to malce zapleteno. To gre v smeri razprave Piketi. In to je povsem drugačen način od tega, ki smo ga navajeni. In e, povsem drugačen pristop, kot je naš pristop kriterijev in klasifikacije. Zanima me, kako bi lahko predvideli boljšo klasifikacijo za prihodne obdobje. Uh, In tudi za druge govorce imam vprašanje, ali nam lahko eh, pri tem pomaga oblikovanje boljših kriterijev na evropski ravni, pa tudi na operativni ravni vidimo, naprimer, da znotraj regiji tudi obstajajo uh, razlike. Nam lahko pomagate tudi pri tem. In še zadnje, zadnja pripomba. Zelo sem uh, vesel glede tega, kar je povedala predstavnica Ile-de-France uh, glede Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Če pozorno prisluhnemo Evropski komisiji, potem bomo videli, da se eh, pogosto kritizira učinek teh dveh sladov. Eh, jaz imam občutek, da eh, to ne drži, ampak potrebujemo več dejstev, ki lahko pričajo o teh sinergijah med prebivalstvom, med socialnimi partnerji, med institucijami in tako dalje zelo sem zadovoljen eh, glede tega, kar sem slišal, ampak eh, potrebujemo več dejstev, več eh, dokazil. To je zelo pomembno v političnih razpravah, ki nas čakajo. Hvala. Gospod Žulon, želite besedo ali želite prevzeti besedo na koncu? Ja, zelo nakratko. Imamo, namen kohezijske politike ni samo, da se odpravi oziroma zmanjša eh, razlike ali zato, da ne bi prišlo več do um, regij, ki bi se na ta način odklopile od uh, to kohezijske politike. Zanima, kakšno je vaše mnenje v Ile-de-France. Intanto anch'io ringrazio molto i nostri relatori per. Hvala lepa, zahvaljujem se eh, našim strokovnjakom za njihove predstavitve, ki so bile zelo zanimive. Nasplošno lahko rečem, da te kažejo na različne vidike kohezijske politike. In eh, kažejo tudi na to, kako bi morali prilagoditi to politiko za to, da bi bila ta kohezijska politika tudi bolj usmerjena v razvoj. Veliko govorimo o konkurenčnosti, ampak konkurenčnost in razvoj bi bil verjetno boljši način, kako bi to opisali v Evropo. Imamo, v Evropi imamo manj razvite regije dohodkom. bolj nasplošno eh, lahko eh, rečemo, da se Evropska unija sooča z dejstvom, da eh, nekatere regije v razvoju investirajo na različne načine se Evropska unija sooča z dejstvom, da nekatere regije v razvoju investirajo na različne načine, regije, kjer še vedno ostaja v spredju proizvodnja in eh, te regije imajo več težav. Za eh, Evropo nasplošno velja, da eh, imamo razlike in to ne samo med različnimi regijami, temveč tudi med državami in to tudi jasno izhaja iz tega sedmega poročila o ekonomskem, socialnem in uh, ekonomski, socialni in teritorijalni koheziji. Mislim, da se moramo osredotočiti na dvoje. Moramo izboljšati naložbene načrte, nasploh, to je jasno. Moramo uporabljati različne finančne instrumente za to. In te eh, regije eh, srednjega zaslužka. Glede tega bi želela povedati nekaj besed. Mislim, da je eh, naš poročevalec to zelo jasno opisal. To so verjetno regije, kjer se soočamo z največjimi izzivi v tej fazi izvajanja programa. In gospod Rodriguez je morda nakazal na nekaj možnih smeri, ki jih lahko oberemo. Če si pogledamo kohezijsko politiko in um, arhitekturo kohezijske politike, potem si moramo pogledati, kaj se je dogajalo v preteklosti, v nedavni preteklosti na področju kohezijske politike. Naprimer, lahko si pogledamo mm, nekaj manj razvitih regij in tam ni nujno prišlo do. Uh, ustvarjanja novih dejavnosti, temveč do uporabe evropskih eh, skladov, zato da so eh, te regije pritegnile eh, podjetja iz drugih regij v svoje regije. To je neučinkovito in to tudi ne povišuje dohodka regije to podjetje bo namreč lahko um, v prihodnosti preselilo svojo dejavnost v drugo regijo ali v drugo državo. Za prihodnost bi bilo verjetno smiselno, če bi se osredotočili na te razloge. Včasih uh, vidimo samo, da se problemi prenašajo iz ene regije v drugo, smo tudi priča predsejšnji konkurenci, tudi nepošteni konkurenci. In eh, če se uporablja evropske, eh, evropska sredstva za to, da se eh, privlači podjetja iz ene regije v drugo, potem je tudi to nepošteno. Znotraj Evropske unije imamo te težave in moramo najti način, da dajo zagon svojemu uh, gospodarstvu, regijami, ki uh, uh, se hitro razvijajo in uh, glede tega in glede vna bodo mestna območja ključnega pomena za prihodni program in programe, ki bodo sledili. Moramo se bomo. Mor to, da je povsem očitno, da, si, da se bomo morali usredotočati na mestno politiko, ampak 70 eh, oziroma 80 odstotkov pre, uh, trpele, če se bomo preveč usredotočali na mesta. Vemo, kakšna, kakšni so naši cilji, imamo uh, skupne cilje, ampak instrumenti morajo biti prilagodnih uh, preostalega uh, območja. Vem, da je potrebno, da se osredotočamo na Gospod Albrecht ima besedo. Ja, hvala lepa. Se opravičujem, nisem uh, mogel priti prej in prisluhniti vsem. Uh, imam vprašanje gospoda Žubarja, ki je zelo eh, znan strokovnjak na polskem. Sedaj govorimo o različnih oblikah pogojevanja v kohezijski politiki in eno od najbolj spornih elementov s tem uh, sofinansiranja kot uh, sistem eh, spodbud njih ukrepov. Uporabljati eh, to stopnjo eh, sofinansiranja samo za to zavrčevanje, mm, ampak pri vas, v vašem predlogu imam občutek, da gre bolj za spodbudne ukrepe. Gospod Omrže, izvolite. Hvala lepa, da bomo na koncu, da se bomo pogajali o. Um, uredbah, ki bodo uredile vprašanje kohezijske. To, kar eh, je bilo predvideno za najbolj oddaljene eh, regije, kjer se lahko eh, nov pristop, ki ga lahko uberemo v regionalni politiki. Vedno bolj se bomo s tem upoštevajo. Drugič, glede neenakosti Eh, med različnimi teritoriji. Mi smo vsi eh, in vsi upoštevajo. Drugič, glede neenakosti eh, med različnimi teritoriji. Mi smo vsi na razvite regije, na zelo razvite regije in Ile-de-France regija je zelo dober primer. Imate lahko zelo razvito regijo, znotraj, kjer so. Uh, stopnje brezposelnosti prav tako visoke kot v najbolj oddaljenih regijah, ki tika ne ustreza tej novi realnosti. Razprava o kriterijih je na mizi in to eh, nas vse še čaka. Vsekakor se vam zahvaljujem, vse to nam da misliti in to v primernem trenutku. Hvala lepa. Bomo načrtovati prihodnost kohezijske politike. Imam nekaj pripomp in nekaj vprašanj. E, glede pasti srednjega zaslužka v regijah bi me zanimalo slišati tudi razloge, ki, ki pahnejo nekatere regije v to past. Slišali smo tudi, da mora biti kohezijska politika usklajena z regionalno in lokalno politiko. Glede tega mislim, pozorni tudi do regionalne eh, razsežnosti kohezijske politike in moramo zagotoviti boljšo, boljše usklajevanje in boljšo uskladitev na vseh eh, ravnih. Včasih eh, lahko države članice, se lahko države članice dobro razvijene z regionalno in lokalno politiko. Na to um, upravljanje na več ravneh uh, To je tema, o kateri eh, pogosto razpravljamo. To je pomembno načelo, ki ga je treba uresničiti. Ampak morda bi morali bah, da se to eh, uresničuje samo na uraden, formalen način in to eh, ustvarja dodatna upravna bremena in ne prinaša nobenih dejanskih koristi na to imamo problem z temi žepi revšč v tako bogatih regijah. Regija bi morala biti uh, zmožna takšne probleme tudi rešiti. Zakaj gre? Ali te, eh, ta revna območja ne želijo sodelovati v programih? Po moje bi bogata, močna regija lahko rešila takšne interne probleme. Na to še nekaj, kar nima me, eh, kakšen je vpliv teh razlik eh, na področju davkov med državami članicami. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, kajti davčni sistemi lahko privlačijo eh, podjetja v eh, določene države. Gospod Mosko. Merci. Euh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvaljujem se jim za uh, vsebino, bogatstvo, uh, Eh, informacij, eh, ki eh, ste nam jih posredovali. To nam bo prav gotovo pomagalo pri reševanju naših težav. Pri vseh teh prispevkih pa opažamo eno in sicer vse čas govorimo o prožnosti, o poenostavitvi, o zaupanju in o teritorijalnih razlikah. Kljub vsem naporom, ki so veliko razlik med našimi teritoriji in gospod eh, kolega poročevalec, eh, pa tudi eh, člani tega odbora morajo to upoštevati, zato da to vključimo tudi v prihodni okvir, ko da v svoje teritorije prinesemo rešitve, naj si bo to uh, na celini ali na najbolj oddaljenih teritorijih eh, moramo eh, prinesti odgovore na eh, probleme, ki se pojavljajo v naših teritorijih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je gospoda, bi se zahvalila vsem govornikom za odlične predstavitve. Kolegi so že zastavili predvsej vprašanj, tako da se bom osredotočila usklajevanja tako vertikalnega kot horizontalnega z drugimi politikami in z različnimi ravnmi upravljanja, lokalno, regionalno, nacionalno. Pozivate tudi k temu, da bi okrepili načelo partnerstva. Zato bi vas rada vprašala, kaj mislite o tem, da bi v prihodnosti imeli tudi pametno specializacijo. Kaj ti dan danes, to povezujemo samo s specifičnimi tematskimi prednostnimi nalogami. V bistvu pa bi to lahko pomagalo nam k temu, da bi imeli več usklajevanja, da bi zagotovili vse, kar je potrebno. In potem ne bi imeli samo več ravenskega pristopa več ravni upravljanja, ampak bi vključevali tudi državljane in različne druge dele družbe. Ti bi potem pripravljali prednostne naloge in razpravljali o našem potencijalu in tudi naših prednostnih nalogah. To je ena točka. Potem pa še ena. Kar se tiče tega, kako bolje umestiti urbane potrebe. Kot pilotni projekt smo uvedli nov instrument, to je integrirano teritorijalno. So nek integrirane teritorijalne investicije. Kaj bi lahko storili, da bi celotno politiko drugače oblikovali in da bi temu novemu instrumentu dali več pozornosti? Kako bi ta novi instrument nekako ukrepili. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Bogovič, prosim, beseda je vaša. Kar se nam dogaja sedaj, da je eh, migracija iz manj razvitih držav v bolj razvite države, se pravi migracijo, da selijo v, proti Avstriji, Nemčiji, Švedski, Nizozemski, kjer je velika potreba po delovnih silah, lahko povzroča velik problem. Se pravi, kako ocenjujete ta ljudi živelo v teh velikih metropolah v Evropi in sam ocenujem, da je to eden večjih problemov. Sam sem tudi zato eh, bil uspešen pri eh, plasiranju eh, preparatorijalnega ukrepa, preparatory action, digitalization in rural areas, kajti mislim, da je ravno ta digitalizacija tudi v ruralnem območju kjer ni iza te digitalizacije vedno poslovni model, business case, ampak so potrebne koordinirane politike, tako evropske, lokalne, državne, regionalne, tisto, s čimer lahko pomožni sklad, pa Erasmus in podobni eh, skladi eh, zunaj te teritorijalne kohezije, samo ocenjujem, da je to napaka in me politike Eh, razdelile in ali bi to delovalo pozitivno ali negativno na teritorijalno in eh, socialno kohezijo Evrope. Hvala lepa, gospod Raymond, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoča. Rad bi se zahvalil vsem za zanimive predstavitve še prav posebej. Eh, vidikih eh, izvajanja teh eh, politik in sicer ste omenili nadzore, imamo pet različnih ravni teh nadzorov in vsaj dve ravni sta nepotrebni. Mislim, da ko smo imeli tu javno predstavitev, je bil med nami tudi predstavnik regije Auvergne, ki je jasno povedal o tem, Eh, govoril o tem, kako uh, naporne uh, so, te, uh, so te nadzori, kako uh, naporna je organizacija vseh teh nadzorov. Zanima me, za katere uh, ravni nadzora menite, da niso potrebne. Katere ravni nadzora lahko odpravimo? Hvala lepa, gospod Howard. Yeah, Na kratko, predsednica. Že nekajkrat sem v kontekstu razprav o regionalni politiki omenil področja revščine znotraj bogatih regij. Kot je že bilo rečeno in sem tudi opazil, ko sem gledal Facebook danes dopolne, da v regijah Združenega kraljestva pogosto je veliko virov na voljo, ampak še vedno potem obstajajo sredi mest območja izredne revščine, celo v zelo bogatih mestih, kot je London. Tudi tam je veliko področji, naprimer otroške revščine v Združenem kraljestvu, kaj do divergence preko konvergence. Mislim, da to ni tako samo v Združenem kraljestvu nekako prihaja do kopičenja bogatstva, še prav posebno okrog prestolnic. Seveda bi se tega morali lotiti z učinkovitim upravljanjem znotraj regije. Ne morem govoriti o drugih državah, vendar pa Združeno kraljestvo, lokalni in regionalni organi postajajo vedno manj močni kateri, ki so vodili to politiko, so sedaj nekako postali odveč. Zato ne mislim nujno, da je vloga Evropske unije, da posreduje, kjer nacionalnim vladam ne uspe. Vsaj v tem smislu. Je pa gotovo to nekaj, čemor moramo nameniti pozornost, glede na velike razlike med regijami. Regijo, ki jo sam predstavljam, je, kar se tiče prebivalstva, velika kot Avstrija in ima BDP Danske. Torej, ali je to regija? Je to več regij skupaj? V regiji, ki je tako velika, potem prihaja do velikih razlik med 140 odstotkov BDP-ja v enem delu regije in 74 odstotki na drugem delu. Najbolj učinkovitih investicij v regionalno politiko, ne samo v moji regiji, ampak tudi druge, temeli na naložbah v infrastrukturo, mogočanje komunikacije, prometne infrastrukture, zato da, inak, da nekatere regije postajajo ali deli regij postajajo še bogatejši, ostali pa ne. Kaj predlagam za prihodnost, tudi kar se tiče naložbe v infrastrukturo, veliko več regionalne politike in naložb v infrastrukturo mora govoriti o veščinah in v regiji, kjer so investicije, ste začeli po vrstnem redu. Prosim pa, da upoštevate tudi čas, ne več kot pet minut za vsakega izmed vas. Prosim. Hvala lepa. Predsednica, zelo veliko vprašanje je bilo. Ne bom mogel zajeti vseh, osredotočil pa se bom na tri glavna področja, kjer mislim, da je bilo največ vprašanj. Najprej kar se tiče te pasti srednjega zaslužka, to je nov fenomen ali je že prej obstajal, potem pa tudi vprašanje klasifikacije in kako klasifikacija odloča o rezultatih politike, potem pa bom šel še v bolj konkretne možnosti, kaj bi lahko storili. Naj začnem s prvim vprašanjem. Je to novi fenomen past srednjega zaslužka? Ne, to ni novo. To je obstajalo že prej, ampak sedaj je to bolj vidno. Večinoma zato, ker smo videli po eni strani rast in razvoj v zadnjih treh desetletjih, ki se osredotočata večinoma na najbolj dinamična mesta in regije v Evropi. Pogosto so to nacionalne prestolnice. Če si ogledamo večino nacionalnih prestolnic v Evropi. Od 28 jih je 26 v zadnjih 30 letih raslo poprečno hitreje kot nacionalno poprečje. In v nekaterih primerih so to najbolj dinamične regije, s kar nekaj razlikami med njimi. Pa tudi Romunija. Torej, dovolj je dokazov, da lahko rečemo, da je veliko manj razvitih regij, ki so začenjale nizko, se zelo razvilo. Država pa je na sredin. Tukaj moramo torej spregovoriti o regijah, o regijah, ki imajo veliko podpore, vendar pa ta podpora zaradi različnimi 60, 100 leti bile gonilo gospodarstva, sedaj pa so zelo pogosto take, da potrebujejo pomoč. To je fenomen, ki torej narašča. Imamo regije, kjer je konverzija. Po drugi strani pa imamo manj razite regije, imamo potem ta srednji razred, ki regi, ki so relativno hitro rasle, potem pa so dosegli točko, pa ne gre več naprej brez znatnih sprememb. Je to rezultat klasifikacije? Mislim, da ni nič napak za evropsko klasifikacijo med manj četvorno klasifikacijo glede na prihodek. Tudi druge klasifikacije so možne glede na cilj. Mislim pa, da ne gre samo za klasifikacijo, še bolj pomembno je, kaj s tem storite. V tem trenutku imamo manj razvite, ki morda zaradi prejnih razlogov prejemajo večino z evropske ravni, ampak dobijo veliko sredstev iz nacionalne ravni. Zakaj? Zato, ker gre veliko krat za sektorsko politiko. In skoraj da ni politike, ki bi bile ne teritorijalne. V večini evropskih držav imamo zelo odločne inovativne politike. In te politike, ki temelijo na odličnosti, se neizogibno osredotočajo v najbogatejših regijah, ki so obtičali v tej pasti srednjega razreda, ki imajo gromozanski potencial in so verjetno zapuščeni tako strani EU kot nacionalnih vlad. Storimo, Ne gre za vprašanje solidarnosti. Dobro, solidarnost je pomembna. Gre bolj za samo interes in preživetje Evropske unije v bolj integriranem konkurenčnem svetu. Če želimo preživeti, ne smemo ignorirati, da imamo različne tipe. Kateri ukrepi so lahko uvedeni? Najprej ukrepi povezani z institucijami. Če si vzamemo najmanj razvite regije, je tradicionalna mešanica politik, ki temeli na kombinaciji naložb v infrastrukturo, veščinah in pa ne vodi to, kar počnemo, kar smo počeli do sedaj, do ustreznih rezultatov. Lahko vzamete Španijo, Portugalsko, lahko ponujate več pomoči, pa vseeno to ne bo prineslo rezultatov, kakršnekoli rezultatov. Ti dve državi, kot na polskem je drugače, ampak tudi v srednji in vzhodni Evropi se že začenjajo taki simptomi. Moramo paziti na to. Zakaj? Včasih se tudi institucionalno uvira vračanje večjih naložb, večjih naložb, infrastrukturnih oskih grl, ki omejujejo ta območja in veliko srednjih regij, ne samo v Španiji, tudi veliko regij v Združenem kraljestvu omogočilo ljudem, da se odločijo, ali bodo ostali, odšli ali bodo ostali v regiji. Ne samo uradno izobraževanje, osnovne, srednje šole, univerza, potrebujemo vse življensko izobraževanje, tako da bodo ljudje zaposljivi tako na vzhodu Nemčije kot, jugu, kot na jugu Italije in bodo lahko ustvarjali lastne priložnosti, lastne delovna mesta. Ali pa bodo zaposljivi kjerkoli že, pa naj si bodo lokalni ali ne. To je ključnega pomena. Če bomo imeli enake politike, kot smo jih imeli v preteklosti, ki so, po mojem mnenju, šle v zelo dobro smer, tudi z veliko spremembami, ampak če bomo imeli enak povdarek brez sprememb na, pri območjih, ki so zelo raznolika, potem ne bomo imeli pravih učinkov. Še vedno bomo namenjali sredstva in dobili pravzaprav nobenih rezultatov. Mislim, da ne smemo kaj tako trošiti z denarjem, ne da bi maksimizirali donose. Tako da bo tudi blagostanje ljudi, ki živijo kjerkoli že, v kateremkoli tipu regi, upoštevano. Yes, thank you, Madam Chair. Hvala lepa, predsednica. Naj se osredotočim na nekatera vprašanja, ki so tudi bila zastavljena. Zanimivo je videti, da nekatere pripombe resnično govorijo o socialnih, ekonomskih izzivih v teh regijah. Naj izpostavim, da so socialno-ekonomski izzivi v urbanih regijah daleč najbolj zapleteni kohezijski politiki. Imamo močno tendenco, da investiramo v infrastrukturo, ampak mislim, da so socialno-ekonomske razsežnosti včasih bolj zapletene. Potrebujemo več podpore tudi strani kohezijske politike in dejansko bi si tudi sam želel premika od možnosti za financiranje, da bi se lotevali tudi teh socialno-ekonomskih izzivov. To je seveda zelo pomembno za samo tkivo družbe. Dve temi. Revščina, migracije. Raje bi govoril o mobilnosti, ne migracijah, tako znotraj EU. kot tudi z omembo mobilnosti delovne sile z juga na severozahod in shoda na zahod. Mobilnost in migracije kot take nastajajo zaradi teritorijalnih neenakosti v Evropi. Če bi bilo več delovnih mest, včasih krize v Španiji, na Portugalskem ali v Grčiji, bi manj mladih, talentiranih ljudi skušalo iskati boljše življenje druge. Najboljši način, da se lotimo negativnih učinkov bega možgan, bi bilo, da bi ustvarjali več delovnih mest in da bi spodbojali razvoj veščin v teh regijah. Kaj tudi vidimo, in to je bilo tudi omenjeno strani nekaterih poslank in poslancev, res je, zanimivo je videti, da so žepi revščine v urbanih regijah nekaj, kar dejansko ni doživelo izboljšav. Sedmo poročilo kaže, da še prav posebno v državah EU15 je raven revščine višja sedaj kot pred finančno krizo. V EU13 so razmere obratne. Tam vidimo, da so žepi revščine bolj na podeželju, čeprav tudi v mestih tukaj narašča raven revščine. V severo zahodnoevropskih državah EU15, je to tudi rezultat tega, da so ti žepi revščine vedno bili v mestih in to je zelo zapleteno vprašanje. Težko. Je to tudi rezultat tega, da so ti žepi revščine vedno bili v mestih in to je zelo zapleteno vprašanje. Težko ga je rešiti. To je bilo tudi omenjeno strani kolega iz Združenega kraljestva, to je tudi nekakšen stranski učinek ekonomskega uspeha urbanih regij, ki rastejo. To so večinoma prestolnice, ki rastejo posod po Evropi. In to ima potem stranski učinek tudi za revščino, za te žepe revščine. Prav tako privlačijo migrante, begunce iz drugih držav, zgodovinsko gledano že, in večinoma se naselijo na eh, teh območjih najbolj dinamičnih območjih. In to seveda zahteva tako pristop, ki temelji na ljudeh, kot pristop, ki temelji na območjih. Naložbe na teh področjih, kjer je največ revščine. Če si pogledamo socialno-ekonomske izzive, da, res je. Potrebujemo mešanico različnih skladov, da se lotimo teh specifičnih področji. Tu pa gre za večplastne težave, zelo kompleksne težave in resnično potrebujemo česektorski pristop. Vključevati bo potrebno različne sektorske politike. Vidimo tudi koncentracijo zdravstvenih vprašanj, pomankanje mobilnosti, naprimer brezposelnost, včasih medgeneracijska brezposobnost in tako dalje. To je zelo, zelo kompleksna tema. Potrebujemo ustrezne instrumente za reševanje teh težav. Vidimo pa, da se instrumenti različno uporabljajo po državah. V, na Polskem imamo zelo veliko zelo uspešnih instrumentov, v nekaterih državah pa ne. Tudi zaradi birokratske kompleksnosti to torej je res zanimivo. Zanima me, kolikšne mere bi lahko instrumente poenostavili, zato da bi države jih lahko bolje izkoriščale. Tako, toliko, hvala. Okay, I will try to be brief and... Skušal bom biti kratek in se osredotočiti na dve vprašanji. Prvo, ki se zdi tehnično, pa v bistvu ni. Vprašanje sistema sofinanciranja kot spodbuda. Konec koncev bomo govorili o denarju, proračunu in tako dalje. Vendar pa nisem mislil tega, nisem želel govoriti o stopni sofinanciranja. Raje kot to sem želel organizirati sistem na tak način, da bi sofinanciranje lahko uporabili kot urodje za podporo tistih delov politike, ki si jih želimo kot delov nove kohezijske politike. Kaj to pomeni? Če govorimo naprimer o celovitih pristopih in slišimo, da obstajajo nekatere težave s sodelovanjem različnih instrumentov. Zakaj torej ne bi organizirali sistem tako, da bi lahko izvajalci predstavili projekte, kjer bi kombinirali različne instrumente in potem bi ta stopna sofinanciranja bila nižja, če upoštevamo Evropski socialni sklad in Evropski eh, sklad za regionalni razvoj. To moramo omeniti. To sem že dejal. Enak, enovit nabor instrumentov in pravil za to. Potem pa bi imeli ta združeni projekt in bi lahko imeli niže stopne sofinanciranja. To je torej spodbuda za take projekte, ne samo gradnja cest, neodvisno od eh, podpore kadrovskih virov. Imamo. Socialni skratki zelo dobro deluje na polskem. Istočasno dajemo ljudem nove veščine, potem pa ti ljudje ne najdejo delovnih mest kot ste dejali, in se odselijo. Tako da imamo učinkovito socialno politiko, ki jo financira ESF, na konec, konec koncev pa potem regije ne pridobijo, ker se ljudje odselijo. Še en primer. Naprimer, ko govorimo o ITI-jih, zakaj ne bi dali nekaj spodbud? za sodelovanje med različnimi organi, ki vključujejo ne samo javna, ampak tudi zasebna partnerstva. Tudi to bi lahko bila spodbuda, če bi tak način sodelovanja lahko razvili. Ne samo med javnimi organi, ampak tudi z navzočnostjo drugih partnerjev. Potem bi lahko dobili tudi več ali manj takšno stopno sofinanciranja kot do sedaj, odvisno od eh, zornega kota. In potem še en zelo enostaven primer. Različna eh, pravila imamo za kohezijski sklad in za EFSI, ko govorimo o produktivnih sektorjih. Zakaj, če smo pripravljeni trditi, da je veliko projektov pod kohezijsko politiko, ki imajo evropsko dodano vrednost, sektorju proizvodnje. Zakaj torej imamo pravila za državno pomoč, ki pa se ne uporabljajo? Mislim, da vsi podpiramo koncept. V naših regijah, tudi na nacionalni ravni, smo pripravili strategije, vendar pa potem se pokaže, da ni najbolj pomembno pripraviti samo dobre strategije, temveč jih potem izvajati in z njimi dobro upravljati. Ne samo kot referenčno točko, ko mislite, da imate strategijo, ampak kot nekaj, kar potem organizira sistem izvajanja. Pročo, hvala. Thank you very much, madam. Gospod eh, poročevalec je imel vprašanje tudi glede Evropskega socialnega eh, sklada in na to vprašanje glede nadzora. Konkretno pokažemo, kaj deluje, kaj manj deluje in eh, da vam pokažemo tudi motivacijo pogledati na lico mesta ta dokazila. Na to glede Evropskega socialnega sklada. Eh, pogledati na lico mesta ta eh, dokazila. Na to, glede Evropskega socialnega sklada, razumeli, eh, boste, da je to zelo pomemben vir financiranja za eh, regijo Ile-de-France. Eh, naša regija je edina, kjer je ta sklad bolj prisoten kot sklad za regionalni razvoj. Je tudi za odpravljanje razlik znotraj regij. Danes jutraj nismo uh, govorili o tem, ampak uh, Evropski socialni skupaj Eh, zlasti majhnih eh, struktur, društev, združenj in tako dalje, ki ne potrebujejo jamstev za posojilo, eh, delo koncentrirati na tematski način in istočasno je treba poenostaviti kriterije. Ne financiramo mm, nekaterih velikih projektov mm, prav zaradi to vrstnih težav od nadzora or, organa eh, za upravljanje kot eh, vseh drugih ravni nadzora. Eh, treba mm, tej logiki slediti do konca in dati ustrezne pristojnosti regijam. Če in vem, da regija Ile-de-France tu ni bila povsem zgledna in precej moramo še narediti smiselno lahko um, odpravili. Na to imamo evropski nadzor in to je uh, pomemben nadzor, gre namreč za sredstva Evropske unije. Uh, poleg uh, poenostavitve, ki se mi zdi zelo pomembna, pa se mi zdi ključno tudi to, da damo vsemu skupaj smisel in koherentnost če imamo neko politiko in če se način izvajanja te politike, eh, če je ta koherenten, potem eh, to daje tudi večjo skladnost eh, celotnemu projektu. Zahvaljujem se vsem govornikom, zahvaljujem se tudi v delku ki je odgovoren za to politiko, za organizacijo zelo zanimive delavnice. Zdaj pa gremo. <laughs> sem Louis Dextra, sem uh, uh, skrbel za to kohezijsko poročilo z veseljem zaslužka. To je zelo pomembno vprašanje in dobro je, da je izpostavljeno v kohezijskem poročilu. Par stvari bi izpostavil. Ne gre za razliko med uh, podeželskimi in urbe, urbanimi uh, Eh, področji. Tudi v mestih imamo eh, te pasti srednjega dohodka, včasih mesta s sicti in pa podeželskimi območji, kot smo povedali že prej. Glede pasti srednjega zaslužka. Takole gledamo na to. Ekonomski razvoj uh, ni enakomeren, temveč ima različne kvalitativne skotobe kreditov in tako naprej. Uh, Eh, pri regijah srednjega dohodka je uh, ta lažji del zdaj že za nami, zdaj pa potrebujejo integriran pristop, da lahko naredijo ta preskok v inovativne dejavnosti, osno upravljanje, lahkotnost poslovanja. Potem potrebujemo tudi eh, razpis, osno upravljanje, lahkotnost poslovanja, potem potrebujemo tudi razpis, ko uh, uspevajo Evropska unija, pa ima koristi od njihove dinamike. No, glede eh, samih mest, um, slišali smo, da mnoga mesta prispevajo kot gonila razvoja, ne pa vsa, nekatera mesta so gospodarsko revna, zmanjšuje se število prebivalstva, nastajajo veliki žepi uh, urbane revščine in eh, gotovo so to stvari, ki jih moramo upoštevati pri kohezijski politiki. Potem teritorijalna razsežnost. To je zelo pomemben vidik. Skušali smo ga v preteklosti organizirati na različne načine, nekateri ste uh, podprli, drugi ste kritizirali vso kompleksnost, pravite, da se mogoče uh, osredotočamo preveč striktno na kakšno raven. Potrebujemo uh, prožnost, potrebujemo uh, prilagoditev prednostnih nalog, upoštevati je treba tudi potrebe in potencijale različnih eh, teritorijev. No, strinjam se gospodom Žubarja, da uh, imamo tukaj žepe uspeha in žepe, ki so problematični iznotraj ene in same regije. Torej potrebujemo bolj diferenciran pristop v okviru kohezijske politike. Namesto, da nekako mikro uravnavamo vse skupaj, moramo zagotoviti, da imajo regije zadostno prožnost, da izkoristijo uh, priložnosti, ki so na voljo. No, zadnja stvar, ki želim povedati, pa se nanaša na upravljanje in pa sistem nadzora. No, me veseli, da uh, ljudje ne govorijo več o poenostavitvi, o tem smo govorili zadnjih 20 let, zdaj govorimo o radcednica. Hvala, da ste me povabili, da ste mi zagotovili nekaj časa, da lahko predstavim mnenje. sem namestnik eh, župana v občini Radlo, to je občina eh, v Češki republiki na meji z Nemčijo in Polsko. Prosila bi tiste, ki odhajajo iz prostora, <laughs> da so tiši, kajti mi še naprej delamo. Hvala za tišino. Thank you. Uh, Tako. Profesionalno se ukvarjam eh, z razvojem čezmejnega sodelovanja. Hkrati pa sem tudi osebno nekdo iz obmejnega področja. Pomembno je povedati, odkot prihajam, eh, kajti to se navazuje tudi na vsebino, ki jo bom predstavil. To je severni del Češke republike, eh, Šlezija, pa del vzhodne Nemčije prihajam iz regije, ki ima za seboj zelo zapleteno zgodovino. Pravzaprav je bila naša regija aneksirana nemškemu imperiju že pred vojno. Pa tudi po vojni so, nemški, so bili nemški eh, prebivalci, ki so tam živeli stoletja, izgnani iz regije, tako da smo dobili nove prebivalce. Torej, razmere so bila zelo zapletena. Zakaj to omenjam? Zato, ker so projekti za stike med ljudmi v zadnjih desetletjih pomagali premostiti vrzeli iz preteklosti. Torej gre za dobra urodja, za boljše sodelovanje na teh obmenih regijah. Veliko vrednost vidim v tem. Uh, No, predstavil vam bom projekt, to je Evropski mladinski orkester. Začelo se je z majhnim projektom. Uh, iz treh držav so se združili direktori glasbenih šol. Poslali so svoje najboljše eh, študente, vsako poletje eh, so imeli skupen tabor, kjer so skupaj, skupaj vadili, imeli so uh, Eh, tudi profesionalnega dirigenta in pa kar nekaj koncertov. No, če vidite ali slišite tak koncert, eh, vidite, eh, da je razpoloženje krasno, gre za otroke iz treh različnih držav, mogoče niti ne poznajo jezikov teh treh držav, ampak oni govorijo prek glasbe, tako da je to odlična izkušnja. No, zdaj pa mnenje. Želeli smo povzeti, kakšna je dodana vrednost teh projektov gre za legitimen del uh, obmejnih projektov. Torej, včasih eh, smo se lotevali razvoja večjih projektov in to so bili neke vrste inkubatori za sodelovanje. To je podobno, kot eh, če začnete z nekim manjšim slovarjem za policiste, uh, kako izvajati nadzor in pa kontrole in potem se to razvije v nekaj večjega. No, kakšna je še dodana vrednost to vrstnih projektov? Lažje spoznavaš kulturo svojih sosedov. Recimo tukaj imamo otroke, ki skupaj pri... Recimo tukaj imamo otroke, ki skupaj pri... Najpomembneje pa je, da spodbujajo medosebne stike, vzpostavljajo se močna partnerstva, ki jih potrebujete za kakršne. Torej, v, v naših projektih na tej ravni ne gre za neke velike akterje, za ministerstva, za inštitucije, ne, tukaj gre za civilno družbo, večinoma gre za športne klube, vrtce, uh, recimo organizacije za pohodništvo in podobno. Ne, tupak, uh, če se najdejo sredstva za take specifične regije, potem se res lahko spopadete s temi specifičnimi lokalnimi vprašanji, ki pa so za lokalno, pomembna za lokalno prebivalstvo. No, na koncu sem želel izpostaviti še dodano vrednost takih projektov. Gre za vzpostavljanje zaupanja. Imeli smo 35. Eh, obletnico Interrega pred par leti, mogoče se spomnite, Eh, te torte interega, spodnja plast eh, je bila zaupanje, potem je sledila infrastruktura in še druge plasti, no, ampak dejstvo je, da, da danes v Evropi zelo potrebujemo zaupanje in taki projekti ponovno obnavljajo zaupanje med državljani Evropske unije. Na ta način se zelo dobro spodbuja evropska ideja. Eh, z našega vidika lahko rečem, da je to dodana vrednost teh malih projektov. Zdaj se bom pa nakratko dotaknil še decentraliziranega upravljanja. Kakšne so prednosti? Ti projekti za stike med ljudmi oziroma majhni projekti se pojavljajo v približno eni tretjini programov čezmejnega sodelovanja, torej ne povsod, so pa del nekaterih programov. Običajno gre za uh, manjši odstotek dodeljenih sredstev iz programa, ki je potem namenjen uh, decentraliziranim uh, euroregijam oziroma obmejnim regijam. Govorimo o 15 odstotkih, včasih o 20 odstotkih, uh, ampak največkrat pa gre za 5 do 10 odstotkov sredstev. Govorimo torej o manjših regijah. Če imamo recimo češko-polsko mejo, gre za 350 km, imamo šest majhnih uh, projektov, ki so dostopni za eh, majhne upravičence. Včasih imamo celo neke vrste krovni projekt, in potem se na ta način razdaljujejo eh, omejena sredstva manjšim projektom. Želel sem povedati, kakšne so prednosti takega decentraliziranega izvajanja. Rece, recimo, če gre za sodelovanje med dvema, med dvema knjižnicama, navežemo stike recimo z nemško stranjo, zagotovimo tolmačenje in podobno. Na ta način so projekti lahko uspešni. Ne gre torej samo za samo upravljanje projektov. Potem je tukaj še ena pomembna dodana vrem za nek velik, velik projekt v češko-polskem programu in potem moram potovati eh, tri ure, da se sestanem z generalnim sekretarjem, da se posvetujem. Ampak pri nas, recimo, ko gre za manjši projekt, pa potrebujem dve, tri minute za posvetovanje. Tako da je tudi geografsko stvar bolj dosegljiva. No, pa še nekaj ti sama vloga je bolj preprosta, opišeš, kaj bi želel, eh, da bi dobil neka majhna omejena proračunska sredstva. Program dejansko nekako odpreš širokemu horizontu uporabnikov, od majhnih občin do nevladnih organizacij. Da. V zvezi s kohezijsko politiko in pa programe čezmenjega sodelovanja po letu 2020 govoril sem o petih do desetih odstotkih od treh odstotkov, ki gredo za čezmejno uh, zagotoviti, da se ti projekti nekako zasidrajo tudi v, v samo ureditev, kajte trenutno niso zasidreni tja. Uh, regije morajo sodelovati s komisijo, če želijo pridobiti podporo za te majhne projekte. Ni pa nobene pravne gotovosti, tako da že programe eh, upošteva ali obstaja popraševanje na lokalni in regionalni ravni. In če obstaja popraševanje, zanimanje, želimo uh, biti del tega programa. Želimo ohraniti decentralizirano upravljanje zaradi prednosti, ki sem jih prej že omenil. Želimo upnje z upravljanjem teh majhnih programov, gre za uh, eh, euroregije in uh, podobne strukture. Želimo tudi, da programi ostaje, ostanejo čim bolj preprosti. Z, želimo poenostaviti eh, uh, obravnavanje stroškov. No, potem pa še zadnja stvar v mnenju, kaj želimo doseči. Želela moja predstavitev, uh, skušal sem biti čim krajši, želim, želel sem se dobro predstaviti in upam, da bo to dobro. Hvala lepa za vašo predstavitev. Ti majhni projekti so del interrega. Upravljanje pa je nekoliko drugačno, poenostavljene, kot ste razložili, bližje državljanom oziroma morebitnim upravičencem ogromno iz, ovir pri izvajanju projektov interrega in sicer v povezavi z upravljanjem in pa z upravnimi zmogljivostmi. Te majhne projekte ali bi to lahko uporabili tudi za večje interreg projekte, zlasti ko gre za čezmejno sodelovanje. Ali menite, da imamo dovolj sinergije um, med temi majhnimi projekti in krstavitev? Projekti za stike med ljudmi so majhni projekti imajo pa velik učinek, zelo učinkoviti so in veliko dodano vrednost imajo. Ljudi. S tem ste začeli svojo predstavitev. Hkrati pa vsi vemo, da je financiranje programov Interreg zelo omejeno. Finančna sredstva smo razmišljali o povečanju finančnih sredstev za programe Interreg oziroma za uh, eh, zamisli čezmejnega sodelovanja oziroma čez nacionalnega, čez regijskega sodelovanja. No, osebno pa tudi odbor eh, regij eh, bi odgovoril pozitivno, torej da načelo eh, evropske dodane vrednosti bi moralo biti osnovno načelo za porabo evropskega proračuna. Torej da, načelo eh, evropske dodane vrednosti bi moralo biti osnovno načelo za porabo evropskega proračuna. Sam lahko se spomnim samo na Erasmus, eh, ki je ravno tako zelo jasen primer dodane. In ko govorimo o koheziji, ponovadi tukaj govorimo o BDP-ju in podobno. Zdaj pa se počasi pogovarjamo tudi o kakovosti življenja. Za kakovost življenja pa je bistveno, kakšni so vaši sosedje. Če imate slabega soseda, življenje postane pekelsko kot odlično orodje že od 90-ih let dalje. Včasih lahko vidimo, oprijemljive rezultate, tako, kot, ne, tako da eh, je to pomemben element financiranja čezmenega sodelovanja. Pomembno je, da imamo prvi dodani vrednosti. Majhni projekti delujejo kot inkubatori za večje projekte. Že približno 25 partnerji, če ljudje dejansko sodelujejo, je vse mogoče. Torej, če imate to osnovno zaupanje, eh, razdelali so upravne sisteme, izvedeli so, kako je v tujini, torej skozi majhne projekte so se učili in zdaj lahko pri temeljih in traja. No, moja te interega nasplošno. In to je nekako v nasprotju eh, s tem stališčem, ki ste ga omenili, da je treba v interreg vlagati več pravim, da je problem v tem, da preveč vlagamo v upravljanje, da je to predrago, da bi morali najti nekaj drugega. No, pogosto ljudje pravijo, da imamo na koncu toliko majhnih projektov, upravna struktura postane ti to upravno strukturo, da bo bolj konsistentna, da bo več sinergije in da bomo to sinergijo med projekti tudi